Torej, gospe in gospodje, bomo kar lepo nadaljevali z glasovanjem o poročilu Cashman. Najprej testno glasovanje, imate vsi seboj svoje kartice. Glasujte, prosim, poizkusno glasovanje, poročilo Cashman za Majkla ali proti njemu. Še dva. Še en glas. Še dva. Saj je. Ljubote. Dobro, konec glasovanja. Stvari torej delujejo. En je proti gospodu Kešmanu. Glasovanje je torej v angliščini. Dobro, pa začnimo. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog dve za, proti, bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe številka dve. Konec glasovanja. Sprejet predlog spremembe 3, ne, predlog spremembe 4. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 7 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 8 za, proti. proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 8 v treh delih. Prvi del, kdo je za, proti. Ne, zmotila sem se, se opravičujem. Predlog številka 9 v treh delih. Predlog 9. Prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Drugi del za. Proti. Vzdržani sprejet. Tretji del za. Proti. Vzdržani zavrnjen. Predlog. Ki pa smo? Predlog 10. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjen. Predlog 11. Predlog 11. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjen. Predlog 12. Za. Proti. Vzdržani zavrnjen. Predlog 13. Za. Proti. Vzdržani sprejet. Predlog 14. Za. Proti proti, vzdržani, sprejet, predlog 15 za, proti, vzdržani, sprejet, predlog 16 za, proti, vzdržani, sprejet, predlog 17 za, proti, vzdržani, sprejet, predlog 18 za, proti, vzdržani, sprejet, predlog 19 za, proti, vzdržani, sprejet, predlog 20 za, proti, vzdržani, sprejet, predlog 21 za, proti, proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog spremembe 21. Glasujte, prosim. Lebote. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 22 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 23 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis A za, proti, vzdržani sprijet, predlog, aha, to je prespredmetno, predlog 25 za, proti, vzdržani sprijet, predlog 27 za, proti, vzdržani zavrnjen. Dobro, predlog 26. Ne, ta je bil umaknjen. 26 je bil umaknjen, torej predlog 28 za, proti, vzdržani, sprejet. 29 za, proti, vzdržani, sprejet. Ustni predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 31 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 32 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjen, 33 za, proti, vzdržani zavrnjen, 34 za, proti, vzdržani zavrnjen. Smo končali? Smo končali. Še končno glasovanje z dvigom rok, potem pa elektronsko. Končno glasovanje za, proti, vzdržani zavrnjen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 Podpredsednik je prišel pred dvorano, predlagam, da ga povabimo v dvorano, če lahko še nekoliko časa ostanete, bi bilo to res prijazno od vas. va vous prendre en, en photo. Ah, ok, ok. <laughs> Alors, vous avez mis la lampe de poche en plein. Merci. Alors, nous allons continuer. Dobro, nadaljujemo z današnjo sejo. Prosim vas, da sedite na svoja mesta, klepetajte lahko zunaj dvorane. drage kolegice in kolegi, danes popovdne imamo na dnevnem redu najprej kratko izmenjavo mnen za njegovo ekscelenco drugim podpredsednikom Republike Burundi, gospodom Žervajom Rufikirju, ki ta teden vodi delovno misijo na visoki ravni v Belgiji. Naš kolega Louis Michel je prosil, da sprejmemo gospoda na naši seji Karibu. Ekscelence, gospod minister, gospod in gospode, člani delegacije, dobrodošli med nami. Gospod Rufikiri, vam kar predajam besedo, da nam poveste, kaj se dogaja v boju proti revščini, kaj se dogaja v Burundiju, kakšno trenutno gospodarsko in. Družbeno stanje. Ekscelenca, beseda je vaša. Pred petimi minutami sem se naučila vašega jezika, tako da izvolite. Eh, merci, eh, madame, eh, la president. Hvala lepa, gospa predsednica, gospe in gospodje poslanke in poslanci. Drage kolegice in kolegi, najprej bi se vam rad zahvalil. Hvala lepa Evropskemu parlamentu, ki je odobril to srečanje z odborom, ki se ukvarja z razvojem. Obiskali smo Evropski parlament, obiskali smo belgijsko vlado in sicer zato, ker nas zanima, kaj se je dogajalo po konferenci partnerjev v Ženevi oktobra. Najprej bi se vam rad prisrčno zahvalil, vam Evropski uniji, ki se ukvarja tudi z Burundijem, pomagate nam pri gospodarskem in socialnem razvoju, pomagate nam kolikor nam le lahko že na konferenci v Ženevi ste se z nami pogovarjali na najvišji možni ravni. Kako se borimo proti revščini druge generacije? Na voljo imamo okvir, ki nam ponuja rešitve za številne izzive, s katerimi se še soočamo v naši državi, vendar je to okvir, ki temelji seveda na vseh dosežkih. Kakšne dosežke lahko izpostavim? Pravzaprav smo na vseh področjih življenja dosegli napredek v naši državi, odkar se je v naši državi leta 2007 začel izvajati tudi program za doseganje miru, smo dosegli napredek na vseh področjih Burundi, je danes država, kjer vlada mir. Prišlo je do demobilizacije nekdanjih bojevnikov, vključili smo jih nazaj v družbo, ponovno smo sprejeli nazaj nekdanje begunce, izboljšali smo področje pravosodja, spodbujamo človekove pravice, spravo, borimo se proti nekaznovanju Ukvarjamo se tudi z vsemi finančnimi vprašanji, ki še pestijo družbeno-gospodarsko področje. Na tem področju smo dosegli napredek. Če sem nekoliko bolj konkreten, okrepili smo varnostne strukture, s tem smo državi tudi omogočili, da se je soočila tako z nacionalnimi kot mednarodnimi izzivi, naprimer, ko gre za razorožitev civilistov, ko gre za racionalizacijo obrambnih in varnostnih sil, ko gre za ustrezen nadzor nad lahkim streljnim orožjem. Okrepili smo varnostne enote, obrambne in varnostne enote smo razporedili tudi v Somaliji, Haitiju, na, v Siriji, v Maliju, tudi na mejah s sosednjimi državami in vse te enote dosegajo dobre rezultate kar zadeva samo utrjevanje demokracije, kar zadeva reševanje političnih sporov. Lahko povem, da smo dosegli precejšen napredek. Ta je viden predvsem v krepitvi dialoga, v tem, kako razrešujemo spore. Na sestankih skušamo okrepiti predvsem institucionalne zmogljivosti. Meseca marca in maja leto smo organizirali kar nekaj to vrstnih sestankov pomoči Urada Združenih narodov v Burundiju. Pri tem so nam pomagale politične sile, tudi posamezni predstavniki, ki so bili dotedaj v izgonu. Opredelili smo tudi načrt, ki ga bomo izvajali do volitev leta 2015. Maja so se na sestankih vsi akterji aktivno pogovarjali o tem, kako lahko razrešimo težave, predvsem na področju volilne zakonodaje, kako lahko zagotovimo izvedbo volitev, ki ustrezajo mednarodnim standardom, volitev bo do leta 2015. Na vseh teh sestankih smo uspeli tako prebivalcem v Burundiju kot mednarodni skupnosti poslati sporočilo, da bodo naslednje volitve potekale na pregleden način, na miren način. Vlada se je tudi zavezala k temu, da bo vse državljane ustrezno izobrazila o tem, kakšne pravice imajo. Poleg tega bodo zagotovili dostop do pravosodja vsem posameznikom, spoštovali bomo ustavna načela, mednarodne standarde. Potem je tu še vprašanje sprave. Burundijska vlada se s tem precej ukvarja še naprej razmišljamo o vseh teh vprašanjih. Pripravljamo tudi osnutek zakona na tem področju. Ta predlog bo k malu v obravnavi tudi v parlamentu. Vzpostavili bomo tudi komisijo za ugotavljanje resnice in za spravo. Ta komisija se bo spostavila podlagi tega zakona. Na gospodarskem področju smo dosegli napredek, tudi na socialnem področju smo precej napredovali, zlasti, ko gre za izboljšanje dostopa otrok do osnovnošolskega izobraževanja. 57 odstotn je bil dostop pred nekaj leti, danes pa je 97 odstotni. Tudi sekundarno izobraževanje je vse bolj dostopno. Leta 2010 je bilo dostopno samo 33 odstotkom, leta 2011 smo ta delež povečali na 42 odstotkov. Septembra 2012 je delež poskočil na 50 odstotkov, septembra letos pa bo delež kar 60 odstoten. Se pravi, da od šestega razreda osnovne šole naprej omogočamo izobraževanje in sicer bomo izobraževanje omogočili vsem burundijskim otrokom, zagotovili jim bomo temeljno osnovno izobrazbo, ki jim bo omogočila, da se vključijo na trg dela. Tem otrokom bomo zagotovili dovolj znanja. Če ostanem še nekoliko pri socialnih vprašanjih, velik napredek smo dosegli na področju zdravstva. če ponazorim bolj konkretno, leta 2005 je bila pričakovana življenjska doba v rojstvu 45 let, danes je 50 let in pol. Se pravi, da se je stanje že precej izboljšalo. Burundici, ki se rodijo danes, imajo precej daljšo pričakovano življenjsko dobo kot tisti, ki so se rodili leta 2005. Tudi smrtnost novorojenčkov in žensko porodu se je precej zmanjšala, zato ker smo zagotovili ustrezno zdravstveno oskrbo za nosečnice in otroke do petega leta starosti. S tem smo precej izboljšali tudi zdravstveno stanje v Burundiju. Zgradili smo nove bolnišnice, vzpostavili veliko boljšo zdravstveno infrastrukturo in zdravstveni sistem. socialnim področjem so povezane tudi človekove pravice, tudi na tem področju smo napredovali. Leta 2005 oziroma do leta 2005 nismo imeli niti ene same ženske, ki bi bila vodja posamezne četrti v mestnih območjih. Za obdobje 2005-2010 pa smo obljubili, da bodo ženske prisotne na vseh ravneh. Od leta 2005 naprej moramo zagotoviti vsaj 30 odstotkov žensk na izvoljenih mestih. Leta 2010 smo na ravni senata imeli tudi 50 odstotkov žensk. Ta delež danes ni več na tej ravni, kaj ti nekdani vodje so ponovno prevzeli oblast, tako da se je delež nekoliko zmanjšal, vseeno pa je Burundi druga država na svetu, ko gre za spodbujanje števila žensk v senatu, takoj za Bolivijo. Kazanski zakonik poleg tega ženske vse bolj ščiti pred nasiljem, tudi to je zelo velik napredek. Tudi na gospodarskem področju smo precej napredovali. Naj posredujem nekaj številk. Leta 2004-2005 je bil BDP pro capita 110 dolarjev, danes 120 je 300 dolarjev, se pravi, da se je povečal za kar štirikrat. Ta kazalnik tudi jasno govori o tem, da so se stvari bistveno izboljšale. Tudi ko gre za sam življenjski standard borundicev. Izboljšali smo tudi dostop do pitne vode. Izboljšali smo tudi samo gospodarsko infrastrukturo, naprimer na področju telekomunikacij. Veliko smo delali na tem, da se izboljša poslovno okolje. S tem smo vlagateljem želeli omogočiti, da bolj vlagajo v Burundi. En primer. 11 postopkov je bilo treba včasih izpolniti, če si želel postaviti podjetje. To je trajalo skoraj 30 dni ob koncu leta 2011. Danes lahko podjetje vzpostavite s pomočjo enega samega postopka na enotnem okencu v nekaj urah. To je res ogromen napredek. Delali smo tudi na drugih kazalnikih in smo tudi v mednarodni finančni družbi bili opredeljeni zelo visoko na seznamu in Burundi priznavajo kot eno izmed desetih najboljših držav ko gre za izboljšanje poslovnega okolja. Kljub temu napredku pa ugotavljamo, da obstaja še vedno kar nekaj izzivov na vseh področjih. Zato še vedno računamo tudi na naše partnerje, da nam bodo oni pomagali iskati rešitve za posamezno vprašanje. Želimo si, da bi Burundi popolnoma spremenil svojo podobo in sicer si želimo, da bi vzpostavili dobro upravljanje na področju gospodarstva, na političnem področju. Izboljšati želimo tudi stanje človekovih pravic, želimo se učinkovito boriti proti revščini, povečati gospodarsko rast. Vse to so torej pozitivni rezultati, ki se odražajo v višjem BDP-ju. Nažalost pa Burundi ostaja ena najrevnejših držav na svetu. Zaradi svoje preteklosti žal drugačnega položaja ne moremo zauzemati v tem trenutku, imamo pa ogromen potencial, ki ga je treba izkoristiti, vendar potrebujemo pri tem ustrezno podporo. Na področju infrastrukture nas skrbi predvsem energetski primankljaj. Nekje 40 megavatov proizvedemo, s tem zagotovimo skrbo dvema odstotkoma gospodinstv, kar je res majhen delež. Hvala lepa Evropski uniji in Evropski investicijski banki, ki skupaj s Svetovno banko financirata izgradnjo jeza ki nam bo omogočil, da izboljšamo proizvodnjo elektrike na 50 MW. Do leta 2017 bi tako Burundi lahko izboljšal svoje zmogljivosti, kar podvojil, predvsem zahvaljujoč eh, investicijam Evropske investicijske banke. Sodelujemo tudi z drugimi partnerji. Indija nam je naprimer dala posojilo za izgradnjo takšnega nasipa. Potem švedsko podjetje nam prav tako pomaga pri projektu izgradnje nasipa v višini 10 MW. Tudi Kitajska nam pomaga pri izgradnji nasipa, ki bo zagotovil 15 MW. Tudi mi veliko vlagamo v izgradnjo elektrarn, ki nam bodo pomagale, da za še 10 MW izboljšamo svojo proizvodnjo. Tudi z Rusijo sodelujemo. Burundi, Ruanda in Demokratična republika Kongo skupaj sodelujejo pri enem projektu, skupaj gradimo nasip. Ruanda, Burundi in Tanzanija si bodo delile energijo, ki bo proizvedena v tem kontekstu. Čez tri ali štiri leta bomo pa uspeli najti tudi rešitev za nastalo energetsko krizo. Tudi na kmetijskem področju se soočamo s precejšnjimi izzivi, predvsem nas muči to, kako ustrezno nahraniti prebivalstvo. Pri nas imamo še vedno tisto osnovno kmetijstvo. Želimo si, da bi kmetijstvo lahko posodobili, zato da bi burundici lahko sami proizvedli in pridelali dovolj hrane za osnovne potrebe. Predvsem pa želimo nekoliko diverzificirati izvoz zakaj ne, morda bi lahko vzpostavili tudi boljši prehrambeni in kmetijski sektor ter s tem izboljšali svoj izvoz. Res je, da smo dosegli napredek, to sem že izpostavil, ampak še vedno je pričakovana življenjska doba 50 let. V Evropski uniji imate pričakovano življenjsko dobo več kot 80 let, tako da nas loči še kar precej od vas. Še vedno prihaja do kršitve človekovih pravic. V naši državi ljudje se med seboj pobijajo zaradi delitve zemlje ne vedo, kako naj se zemlja porazdeli, zato se med seboj prepirajo. Tudi Evropski uniji bi se radi zahvalili, zato ker je Burundi imenovala za partnerja v prihodnjem finančnem programu in kot Burundi seveda to ponudbo strani Evropske unije sprejemamo, seveda si tudi mi želimo biti vaši partneri, ko gre naprimer za oblikovanje zemljiške knjige in tako naprej. Ogromno izzivov nas še čaka. V Ženevi smo partnerjem predstavili svoj program, izpostavili smo prednostne naloge, želimo si delovati predvsem v okviru štirih osi. Pravna država, enakopravnost, med spoloma človekove pravice, potem je to preobrazba gospodarstva, želimo zagotoviti večjo rast, vzpostavljati nova delovna mesta, sem sodijo tudi vprašanja povezana s kmetijstvom, infrastrukturo, prometom, telekomunikacije, energija. Tretja os zajema izboljšan dostop do osnovnih socialnih storitev, tako z kakovostnega kot količinskega vidika, potem pa še socialna zaščita. Predvsem si želimo izboljšati izobraževanje. Če bomo imeli na voljo ustrezno infrastrukturo, bodo prebivalci že našli rešitve. Je pa treba zagotoviti ustrezno didaktično gradivo usposobljene učitelje, tega nam še primankuje na področju izobraževanja in moram reči, da me to kar skrbi. Našli smo že nekaj rešitev, kako izboljšati to stanje. Ter še četrta os, trajnostni razvoj, trajnostno urejanje okolja, in prostorska ureditev. V Ženevi smo dali kar nekaj obljub in moram reči, da smo dosegli veliko več od tistega, kar smo pričakovali. Pričakovali smo nekje milijardo dolarjev. Na koncu nam je uspelo pridobiti 2,65 milijard dolarjev, tako da smo se z te konference vrnili zadovoljni. 43 odstotkov sredstev so nam že ponudili v kontekstu posameznih konvencij, ki so bile podpisane z Burundijem. Se pravi, da smo priča tudi mobilizaciji zunanjih verov, Na tej konferenci v Ženevi so rekli, da bi bilo dobro organizirati sektorske konference, zato da bi se posamezni akteri lahko med seboj pogovorili o sektorskih vprašanjih. 15. in 16. julija bo potekala prva konferenca, na kateri bodo obravnavali vprašanja, ki so povezana z infrastrukturo, z gospodarskim razvojem, potem s prometom pomembna je tudi komunikacijska in informacijska infrastruktura. Pogovarjali se bomo tudi o razvoju zasebnega sektorja, o trgovini, o turizmu, o zaposlovanju, o vseh vprašanjih, ki so vezana na spol. Govorili bomo tudi o vodi, o izobraževanju, 28. in 29. oktobra bo druga konferenca, tam bodo govorili o dobrem upravljanju, o pravni državi, o regionalni integraciji, o zdravju, energiji in drugih vprašanjih. Še enkrat najlepša hvala Evropski uniji. V Ženevi smo dobili kar nekaj obljub zato smo tam odšli zadovoljni. Danes pa ugotavljam, da vse naše potrebe še vedno niso izpolnjene, zato prosim Evropsko unijo in vse partnerje, da so dosledni pri nudenju pomoči naši državi. Če imate še kakšno vprašanje, bi morda sedaj bil pravi trenutek. Morda česa v tem uvodnem govoru nisem izpostavil, še enkrat pa se vam prisrčno zahvaljujem, da ste mi dali priložnost, da se lahko z vami pogovorim o napredku, ki smo ga dosegli v naši državi in da sem izpostavil tudi potrebe in izzive. Hvala. Hvala lepa za vaš prispevek. Besedo zdaj dajem gospodu Bermanu, potem pa gospodu Mičlu. Gospod eh, podpredsednik, gospod Fikiri, hvala lepa. Dobrodošli med nami. Hvala tudi za vaše uvodne besede. Večkrat ste že govorili o vprašanju človekovih pravic danes. In eh, Burundi se je izkazal prejšnji mesec z ratifikacijo zakona, ki omejuje svobodo medijev. Od vseh novinarjev namreč zahteva univerzitetno izobrazbo, ne glede na njihovo, njihove izkušnje. In to je vsekakor poklic, ki se ga lahko naučimo na terenu nekako in veliko je takšnih. No, gre za to, da ne bi po tem zakonu tudi, ko gre za vprašanje javnega reda, ne bi imeli pravice do zaščite virov, še posebej, ko gre za vprašanje javnega interesa, je to standard v vseh demokratičnih družbah, ki je zdaj tudi za vprašanje obrambe, nacionalne valute, vprašanja splošnega interesa, kajti ne gre vedno za valuto. Skratka, vse tisto, kar bi se utegnilo zdeti, da predstavlja propag sovražno propagando v mirnodobnem in vojnem času. Ampak kaj, kaj, kaj to? Sem nekdanji novinar, predvsem pa demokrat. In Burundi, kot vsaka druga država v Afriki ali Evropi, nosi obveznost, da spoštuje svobodo tiska kot eh, enega od eh, temeljnih gradnikov demokracije. Prav tako je pomembno, da se to svobodo ščiti na mesto, pa da se jo napada. In zanima me, ali se vam zdi, da vaši državljani ne potrebujejo takšne svobode, svobode medijev. V Afriki, kjer prihaja do res eh, neznanske gospodarske rasti, potrebujete absolutno vsaka svoboda je omejena. Gre za prepoved eh, ščuvanja k eh, rasizmu, k nasilju, k eh, umorom in tako naprej. Vse to je, je prepovedano, ampak svoboda tiska, ko gre za gospodarske denarne zadeve, je ključnega pomena za vsakršnega podjetnika, ki želi ukrepati. Tako da odpravite ta zakon. Lepo vas prosim. Gospod Mičel. Hvala lepa. Hvala za predstavitev. Ko si ogledamo številke za Burundi, je situacija kar resna. Dobro je, da imamo danes priložnost, da se pogovorimo o tem, kako težavno je vse skupaj. Hrati pa je tudi dobro, da slišimo, da ste dosegli določen napredek. Podariti pa moramo naslednje, torej napredek ste dosegli in se ga lahko doseže. Trenutno smo tudi v Evropi v času varčevanja in nekateri, kar izgubijo upanje, ter menijo, da sploh ne napredujemo. No, ampak napredek obstaja tudi v takšnih težavnih razmerah. Septembra bo delegacija iz tega odbora eh, na Združenih narodih v New Yorku. Takrat si bomo ogledali razvojne cilje tisočletja in to, kaj je še potrebno narediti. Kakšna eh, bo trajnostna strategija po izteku razvojnih ciljev tisočletja? Mene pa zanima, kaj vi menite, kaj bi morale biti naše prednostne naloge? Kakšno je vaše mnenje? Prihajate namreč iz države, kjer se soočate z resnimi težavami in se morate boriti za vsakršen napredek. Kaj torej vi menite, kakšne bi morale biti naše prednostne naloge pri razvojnih ciljih, da zagotovimo trajnost tudi po letu 2015? Gospod Gorens, hvala lepa, gospod predsedujoča. Rad bi vprašal našega gosta, ne vem, ali je spregovoril o vprašanju gospodarskih eh, partnerstv. Zanima pa me, kako menite, da bi ti sporazumijo o gospodarskem partnerstvu lahko bili zanimivi za Burundi, ali nam lahko poveste nekaj o svojem razmišljaku s tem v zvezi. Hvala, gospod De Kajzer, potem pa bo čas za odgovor. Hvala, gospod predsedujoča. Gospod podpredsednik, dobrodošli. Veseli me, da. je to, kar ste dobili v Ženevi, preseglo vaše pričakovanja. To je vedno vsekakor zelo dobrodošlo, vsako državo v razvoju, ampak številke kažejo, da Burundi ostaja ena najbolj skorumpiranih držav. Mi lahko poveste kaj o boju proti korupciji v vaši državi in o rezultatih tega boja. Hvala. Hvala lepa. Besedo zdaj eh, predajam vam, vaša ekscelenca, da se odzovete na zastavljena vprašanja. Hvala lepa. Še enkrat hvala. Vsem govornikom za izkazano skrb, ki je vsekakor enaka naši. Kar zadeva zakon o medijih, naj vam povem, da je Burundi dosegel pomemben napredek in da je vlada Burundija zelo ponosna na napredek na področju človekovih pravic na splošno. Kot veste, je Burundi prehodil dolgo pot. Bili smo v hudi krizi dolga leta in eh, kar nekaj časa smo potrebovali za obnovo. In eh, napredek, ki ga dosegamo na področju človekovih pravic in na področju dobrega vodenja upravljanja. Izhaja seveda tudi iz uspeha na drugih področjih, še posebej na gospodarskem področju in vlada nikakor ne želi delati korakov nazaj, ko gre za človekove pravice. Kar zadeva izvajanje tega zakona o medijih, to sodi seveda v krok tega napredka, ki ga je potrebno zavarovati, napredka na področju človekovih pravic na splošno. No in lahko vam zagotovim, da konkretno vprašanje, kar zadeva izobrazbo, kar zadeva zaščito virov, lahko povem tako, kar zadeva izobrazbo, to izhaja predvsem iz želje po izboljšanju kakovosti in strokovnosti dela, kajti civilizacije niso enake in uh, vsakdo potrebuje pač določene izkušnje in določeno izobrazbo. Zdaj, kar zadeva vire, nobenemu novidarju ni potrebno razkriti svojega vira, razen če ga k temu pozove uh, sodstvo če gre na primer za objavo nečesar, kar ne bi predstavljalo kršitev. Ja. Ampak novinar je v prvi vrsti državljan, ni nad zakonom. Če prihaja do kršitev, če prihaja do zapisov, ki predstavljajo kršitev, zakonodaje, ki predstavljajo kršitev ustave, je na sodniku, da zahteva razkritje vira. če se to izkaže za eh, potrebno. Zdaj to, kar je predvsem zaskrbelo ljudi, ko so prebirali ta predlog zakona, je bilo, da bodo morali razkrivati identiteto predstavnikov, ne vem, obveščevalnih služb, varnostnih služb, policije in tako naprej. Ampak tu gre predvsem za to, da naj bi to storili pred eh, sodnikom in to velja povsod v Evropi ali kjerkoli druge. Zdaj, ker zadeva prepoved objave občutljivih podatkov, tudi tu gre za sorazmerno, za doseganje neke stabilnosti v državi, ki je trpela dolgo krizo, gre torej za preprečevanje tega, da bi se ponovno, da bi se ponovno zašlo v diskurs, ki bi povzročal družbene eh, nerede in eh, sovraštvo med skupnostmi. No, da vam zagotovim še enkrat, da država Burundi spoštuje in bo spoštovala človekove pravice. Ali se vam zdi prav, da se prepove tudi pisanje o vprašanjih financ? Gre tu za vprašanje demokracije? Ja, odgovor. Mislim, da medijem ni prepovedano pisati o financah. Vprašanje je kako. Sveda imajo svobodo komentirati karkoli. Pod pogojem, da ne gre za kršitev načel javnega reda, kajti državna varnost je prioriteta. V desetih letih po vojni se je izkazalo, da je varnost ključna za razvoj brez varnosti se vse to, kar smo zgradili, lahko poruši v enem samem dnevu. In zato je varnost ključnega pomena za našo državo. V vsakem primeru vam lahko povem, da postopka, postopek, eh, kar zadeva ta zakon, še ni zaključen, kajti imamo postopek pred ustavnim sodiščem, kar zadeva presojo ustavnosti tega eh, zakona. Tako da razprava poteka še naprej, tudi ko gre za samo izvajanje tega zakona. Zdaj, kar zadeva prioritete na področju ciljev tisočletja, razvojnih ciljev tisočletja za enkrat, za obdobje politijo 2015, naj bi državam, ki niso dosegle zastavljenih ciljev, pomagali pri doseganju teh ciljev v drugi fazi. Burundi je bil uspešen na številnih področjih, ampak na številnih tudi nismo dosegli zastavljenih ciljev. Zdaj smo tik pred doseganjem eh, cilja splošne eh, izobraževanja. Kar pa zdaj boj proti revščini, tu Burundi ostaja v ozadju in tu gre zopet za vprašanje razvoja. Naša prioriteta torej je predvsem vezana na tiste prioritete, ki zadevajo države, ki jim ni uspelo doseči razvojne cilje, ki so šli v prvi fazi in da ne bi jih dosegli v drugi fazi kar zadeva sporazume o gospodarskem partnerstvu, o tem intenzivno razpravljamo in pomembno je, da ti sporazumi odgovarjajo interesom vseh strani. Gre torej za doseganje ravnovesja interesov v resničnem partnerskem odnosu. Zdaj, reči, da je Burundi najbolj skorumpirana država temu ni več tako danes. Imamo pa še vedno problem. E, to smo tudi e, slišali prejšnji mesec junija v Washingtonu, kjer smo govorili z ocenevalci Svetovne banke, ki so dejali, da je Burundi pomembno napredoval. Čeprav je bilo potrebno veliko časa za to, da smo ta napredek dejansko prevedli tudi v številke. Če preberete poročilo Transparency International za preteklo leto o petih vzhodnoafriških državah za področje korupcije, boste videli, da je tej ugotovila, da je Burundi napredoval iz zadnje mesta, ki smo ga vedno zasedali, smo prešli na drugo mesto v skupini držav. In uh, podrobno poročilo je pokazalo, katerih, na katerih področjih je prišlo do največjega napredka. Gre torej za pomemben napredek, kar zadeva percepcijo korupcije. Poročilo, ki je bilo potem nekaj mesecev kasneje objavljeno v mesecu novembru, pa žal kaže še vedno iste številke, ki se niso spremenile. Kateri ukrepe smo sprejeli? Po letu 2005 predvsem zakonodajne reforme, ki so nam omogočile, da smo na noge postavili institucije za boj proti korupciji, še posebej posebno protikorupcijsko brigado in pa protikorupcijsko sodišče. Prav tako imamo v, v računsko sodišče in uh, ostale institucije, ki so zelo aktivne. Enako velja tudi za davčno upravo, ki je zelo aktivna pri boju proti korupciji. Kar zdeva rezultate, ko govorimo o povečanju davčnih prihodkov, to povečanje, ki se izkazuje od konca 1910, je rezultat boja proti korupciji in boja proti goljofijam, ki je sestavni element korupcije. Prišlo je tudi do številnih primerov, ko so bili ljudje odpuščeni ali celo priprti, šlo je za javne službence, ki so bili sankcionirani zaradi dokazane korupcije. Gre za več sto milijonov vredne poneverbe in ta, vsa ta sredstva so se vrnila v državni proračun. Zato je odgovorna predvsem protikorupcijska brigada torej finančna policija in pa posebno sodišče. Od leta 2010 ni prihajalo do takšnih velikih primerov korupcije. Stari primeri, ki so očrnili sliko Burundija, so zdaj v postopku. Nekateri postopki predvsem postopek Interpetrol, kjer je govora o 40 milijardah burundijskih frankov, ki naj bili poneverni. Potem gre tudi za vprašanje eh, primer Liberski, kjer je šlo za prekomerne izstavljanje fakture, ampak izkazalo se je, da temu ni tako, kajti dokazi so izkazali ravno nasprotno. upamo torej, da nam bo pravosodje pomagalo pri čimprejšnjem zaključku teh postopkov. Od leta 2010 torej ni bilo novih primerov, velikih primerov korupcije in to mislim, da kaže na to, da je država resnično začela izvajati deklaracijo predsednika republike, kar zadeva nično toleranco, kar zadeva korupcijo in eh, gospodarske malverzacije. Skupaj z vsemi ministrstvi zdaj pripravljamo nacionalno strategijo za dobro vodenje upravljanje in boj proti korupciji. In zdaj se borimo tudi proti tako imenovani mali drobni korupciji za izvrševanje določenih uslug. In tu bi rad izkoristil to priložnost, da povabim evropske poslance k obisku Burundija, da se lahko tam v živo in na terenu pogovorimo o teh vprašanjih in da boste videli, kakšni so izzivi. Kajti mediji seveda zelo radi poročajo o senzacionalističnih zadevah, zelo redko poročajo o napredku, tako da bi se želeli, da sami tudi doživite napredek, ki ga beležimo in da se na tej podlagi odločite o treznem svežnju sredstev za eh, Burundi, za soočanje vse z izzivi, ki so še vedno pred nami. Hvala lepa, ekscelenca. Tudi mi, vam in vaši delegaciji želimo uspešno nadaljevanje obiska v Belgiji in vaši državi želimo uspešno nadaljevanje prizadevanj za razvoj, za svobodo medijev in eh, sicer za vse vaše državljane in za vse prebivalce eh, regije Velikih jezer. Hvala lepa, hvala tudi vam za vašo pozornost. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre travail. Oui, merci. Oui.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 Torej, spoštovane kolegice in kolegi, na dnevnem redu imamo, naslednj, na redu imamo naslednjo točko, poročilo gospoda Mičela, spremljanje prenosa zakonodajnih pooblastil in nadzor držav članic nad izvajanjem izvedenih pooblastil komisije. Gre torej za nezakonodajno poročilo odbora Juri. Besedilo, besedo vprosite dobi poročevalec eh, gospod eh, G. Mičel, da predstavi svoje mnenje. Hvala, predsednica kot poročevalec za mnenje odbora Juri o spremljanju prenosa zakonodajnih pooblastil in nadzor držav članic nad izvajanjem izvedbenih pooblastil komisije eh, glede krepitve uloga parlamenta v evropskem zakonodajnem procesu, posebej eh, z obzirom na instrument sodelovanja. Ko je Lizbonska pogodba začela veljati, smo imeli velika upanja za člene o izvedbenih in delegiranih aktih in da se bo s tem okrepila demokratična legitimnost Unije in s tem tudi parlamenta. Hkrati smo upali, da bodo ti akti poenostavili evropsko zakonodajo in izboljšali učinkovitost zakonodajnega procesa. Vendar pa se to ni uresničilo na tak način, kot smo ga najprej predvideli. Joseph Sajo, poročevalec o te poročilo v pristojnem odboru je dejal, da je izbira med izvedbenimi in delegiranimi akti takšna, da povzroča težave pri številnih pogajanjih o novih zakonodajnih predlogih komisije in predlogih za usklajevanje obstoječe zakonodaje z izbonsko, zakon, eh, z izbonsko pogodbo. Gospod Sajer je opredelil področja, za katera so pristojni odbori parlamenta in za katera meni, da bi lahko dosegli izboljšave. Predvidejo tudi praktične rešitve v zvezi z uporabo delegiranih in izvedbenih aktov. Pri tem mnenju sem povdaril, da je parlament vzpostavil proces demokratičnega pregleda, pregleda pri instrumentu razvojnega sodelovanja in uh, eh, poskuša vzpostaviti pravi politični dialog s komisijo. Uh, izkušnje parlamenta pri tej praksi pa so mešane in eh, naš vpliv na odločitve komisije je omejen. Trenutno izvedbeni akti temeljijo na predhodnih posvetovanjih s tretjimi stranmi. To pa pomeni, da se sprejemajo spremembe eh, v končnih fazah postopka komitologije in to je težavno. Eh, hitrejše informacije in posvetovanje s parlamentom bi pripeljalo do eh, boljše uporabe našega postopka pregleda. Zato je potrebno poudariti, da je potrebno zagotoviti proces, ki bo skladen z delovnimi načini parlamenta. Predstavniki parlamenta morajo imeti dostop do vseh relevantnih informacij, z dnevnih redov, sestankov, osnutkov, besedil. Uh, Hrati pa nas mora obvestiti tudi o pripravljalnih sestankih komisije. Kar se tiče delegiranih aktov, ustrajam, da je potrebno ustrajati pri delegiranih aktih, eh, pri kakršnikoli pomembni odločitvi glede financiranja ali e, načrtovanja programov. To je nujn, bistvenega pomena za parlament mm, v zvezi z instrumentom razvojnega sodelovanja. Bistvene izbire pri politikah pri pomembnih področjih eh, ne morejo biti sprejete z izvedbenimi akti. Še bolj pomembno pa je to pri obširnih instrumentih financiranja, kot je to DC, instrument razvojnega sodelovanja in tu je potrebno pristojnosti opredeliti v osnovnem zakonodajnem besedilu. In še v zaključek, v tem mnenju nasprotujem nasprotujemo sporočilu komisije eh, First International Scoreboard za večletni finančni okvir 2014-2020, kjer piše, da je predlagana uporaba delegiranih aktov za instrument zunanjega financiranja eh, nasprotuje pomembnim ciljem, kot so učinkovitost in poenostavljanje. Kot eh, izvoljeni predstavniki evropskih državljanov moramo imeti besedo pri takšnih odločitvah. Mislim, da je to pravi pristop in v skladu z ulogo parlamenta v okviru Lizbonske pogodbe. Moramo se zavedati, da je naš odbor v prvi vrsti ko govorimo o pregledu izvedbenih oziroma delegiranih aktov pri instrumentu razvojnega sodelovanja. Mi smo na najboljšem položaju, da preučimo, kaj se dogaja pri instrumentu razvojnega sodelovanja in kaj je potrebno spremeniti. Se pa veselim mnenja ostalih poslancev. Hvala. Merci Hvala lepa. Želi kdo besedo? se vsi strinjate z gospodom Mečlem. A, gospod Gorens. Škoda, da tu ni tudi našega poročevalca za razvojno pomoč. Sam sem mislim, da vse že povedal, nič koliko krat, ne vem, bi zdaj ponavljal svoja stališča. Mislim, da jih kolegi poznajo, komisija jih pozna, svet jih pozna. obžalujemo, da se moramo pač na to temo javljati na ta način. Mislim, da smo podali kar nekaj predlogov v tem parlamentu, katerih namen je odpraviti težave, ki jih eh, izpostavlja komisija, glede so to, da je komisija tu prisotna, bi vsaj korec slišal, ali je kaj novega zadodati na to temo. Vsekakor besedo predajam komisiji. Z nami je gospa Beata in pa gospod Grimo, kdo bo prevzel? Gospod Grimo. Uh, Hvala, gospa predsedovča. Hvala tudi gospodu Mišlju za predstavitev tega poročila. Mislim, da nekaj novega predstaviti v tej fazi. Vsekakor je naš namen, da nadaljujemo z razpravo, da skušamo napredovati. Veliko napredka je bilo doseženega pri drugih eh, vprašanjih s podobnimi eh, problemi, tako da mislim, da bomo v prihodnjih tednih dosegli napredek. Ponovno se tu soočamo z zamudo pri načrtov izvajanja, ko gre za razvojno pomoč za prihodnje leto in eh, že zdaj ugotavljamo, da bomo v zamudi z določenimi sredstvi, tako da vsekakor upamo na razumevanje in fleksibilnost, da bomo lahko čim prej našli rešitev. Okay. Dobro, gospod Mitchell, beseda je ponovno vaša. Well, thank you, uh, Hvala, predsednica. O, še nekdo želi besedo? Ja, samo eno vprašanje ravno kar zadeva programiranje. Seveda se zavedamo dejstva, da je potrebno zakonodajne akte sprejemati pravočasno. Z, v pogovorih z vašimi strokovnjaki mi je bilo dano vedeti, da naj eh, mi ne bi nikakor omejevali vaše aktivnosti. Nič vam ne preprečuje pogovorov z državami partnericami. Spodbujamo vas eh, k temu celo in v obeh različicah, ki smo jih predstavili Evropskemu eh, parlamentu, torej posvetovanja s posameznimi državami ali pa delegirani akti, torej pri obeh teh možnostih mislim, da vaš program dialoga s partnericami eh, mora se mora odviti pred temi dejavnostmi. Torej, naše delo na tem področju mislim, da nikakor ne more omejevati začetka dela na področju programiranja. Gospod Mičel? Ah, ok. Ok. Dobro, potem pa izvolite vi. Ja, hvala lepa. Hvala, gospod Gorenc. Ja, kot veste, glede na to, da smo vam eh, že predstavili naš pristop, mi še naprej razvijamo področje programiranja in eh, z delom moramo nadaljevati, kajti pripravljeni bomo, ko bodo pogajanja o programiranju temeljnem aktu in izvednih aktih eh, zaključena, da bomo potem lahko izvali strateški okvir in tako naprej. Zdaj, za obdobje po sprejetju temeljnega akta je jasno, da bomo potrebovali določen čas za pripravo delegiranih aktov. Torej, potrebovali bomo nekaj časa za pripravo, za prevode, za ustrezno redakcijo, potem bodo to posamezni poročevalci še potrdili ali zavrnili. To zahteva svoj čas in naša ocena je, da bi to zahtevalo med desetimi in dvajsetimi tedni. Gre za zakonodajne akte, tako da je temu pač tako. Torej vse to bo zahtevalo svoj čas in mislim, da ni poanta zdaj v tem, da bi kakorkoli. prekinili programiranje. Ne, mi še vedno vodimo pogovore z vsemi, ampak eh, postopek, ki je potreben za to, da komisija spreme potem končno odločitev o. sprejemu programskih dokumentov, bo sprejete dokaj pozno. To je pač realnost. Zdaj, potem pa bomo seveda vsi prevzeli odgovornost za svoje področje. Ampak to je samo ocena. In eh, danes popovdne nas čaka še trialog, ko bomo z vami govorili o tem vprašanju, ampak vsekakor mislim, da vemo, da bo vse to zahtevalo svoj čas, preden se lahko posamezni postopki tudi sprožijo. Hvala. Tako, zdaj pa, želite še enkrat besedo? Ja, še eno vprašanje. Problem, ki so nam ga izpostavili, je problem prevoda delegiranih aktov vse gre za kvazi zakonodajno besedilo, naj bi to zahtevalo svoj čas. In eh, mi kot parlament mislim, da smo lahko tu bolj praktični in sprejmemo tudi neko, neko poenostavljeno rešitev, da bomo vsi skupaj prej dosegli rezultat. Mislim, da mora obstajati način, kako to preseči. Konec koncev, kot eh, so zakonodajalec in kot izvršilne veje oblasti, moramo skupaj najti neko rešitev. Ker nobene nepremostljive ovire ni. Dobro, zdaj pa res besedo dajem gospodu Mičlu za par zaključnih misli. Izvolite. Ja, žal mi je, da prekinjam to razpravo med gospodom Grncem in komisijo, ampak strinjam se s Charlesom. Res moramo najti rešitev, s katero bosta lahko živela oba zakonodajalca komisija res se ne želim prepirati, ampak eh, ni potrebe, da komisija razlaga parlamentu, kaj svet bo oziroma ne bo naredil oziroma kaj bo naredil parlament ali ne bo naredil. To bi bilo podobno, kot če bi rekli, no, eh, v kongresu ali senatu tega ne bodo storili. Po Lizbonski pogodbi mora komisija najti način, kako pomagati vsem, da premagamo naše razlike in spoštujemo vse institucije. Mislim, da je bolje, da se tega lotimo čim prej. Razumem pa, da obstajajo določene težave. Eh, z mojega vidika je to povsem jasno. Ne bomo se odpovedali nekakršnim pristojnostim, ki pripadajo parlamentu kot eh, zakonodajalcu. To je bistvo. Zdaj pa je najbolje, da vidimo, kako se bodo stvari razvijale pri instrumentu razvojnega sodelovanja. Kar pa se tiče zakonodajnih pristojnosti, eh, to velja za naš odbor, pa tudi vse druge, ki se ukvarjajo z instrumentom razvojnega sodelovanja. Hvala lepa. Rok za vložitev amandmajev je 15. julij ob 17. uri. Glasovanje pa bo potekalo 17. septembra. Tako, spoštovane kolegice in kolegi, dotevamo se naslednje zelo zanimive tematike in sicer stroški ne Evrope v razvojni politiki. Kot veste, smo v drugi polovici 1980 let bili pričajeni najpriljubnejših tem Žaka Delora, takratnega predsednika Evropske komisije in sicer strošek ne Evrope. Eh, ta poziv je bil namenjen opozarjanju na nazadovanje Evrope na področju gospodarstva zaradi nezaključene integracije in tudi zaradi izgube geostratičkega pomena Evrope tekom hladne vojne. Četrt stoletja kasneje je vprašanje nezaključenega projekta eh, povezovanja, vključno z razvojem, zopet na dnevnem redu, kajti trenutna gospodarska kriza nas sili v to, da poiščemo ustrezne formule in rešitve v tej krizi in da najdemo več sredstev za razvoj skupaj z komisijo in državami članicami. Naša enota za dodano vrednost eh, Evrope v Evropskem parlamentu je naročila študijo o strošku neusklajevanja na področju razvojne pomoči, ki nam jo bo predstavil Joe Dunn, vodja te enote. Ta dokument torej temelji na študiji, ki jo je izvedel Nemški inštitut Zudvind s sodelovanjem drugih evropskih strokovnjakov in bo služil tudi kot temelj za zakonodajni predlog, ki ga bo naš odbor v skar z členom 225 pogodbe PDEU predstavil v mesecu septembru. Namen te zakonodajne pobude, za katero je bil imenovan poročevalec naš kolega Gej Mičel, je, da od komisije zahtevamo predložitev zakonodajnega predloga za krepitev usklajevanja razvojnih politik držav članic. To vrstno usklajevanje bi nam lahko pripomoglo pri privrčevanju skoraj 850 milijonov evrov vsako leto s preprečevanjem fragmentacije, ki smo ji danes pričali na v ravni evropske razvojne politike. Med nami pozdravljamo dr. Štefana Klingebila, vodjo oddelka za dvostransko in večstransko sodelovanje v Nemškem inštitutu za razvojno politiko iz Bona. V prvi vrsti dajem besedo našemu kolegu Geo Mičiru kot eh, poročevalcu za to zakonodajno pobudo. Izvolite, gospod Mičiru. Hvala, predsednica. Mislim, da ste naredili zelo dober uvod v to poročilo. In uh, preden prisluhnemo predstavitvi, bi rad spregovoril o dodani vrednosti glede stroškovne Evrope v razvojni politiki. Mislim, da gre za res dober dosežek, da takšno enoto imamo. Kot veste, je komisija pred nekaj leti objavila poročilo, katerem je pisalo, da bi boljša koordinacija med eh, državami članicami in Evropsko unijo na področju uh, razvojnega sodelovanja lahko prihranili 6 milijard evrov na leto. Ne želim uh, predvidevati, kaj bo Štefan povedal, ampak v tem poročilu se omenja, da bi se lahko prihranilo 850 milijard pri naprimer eh, transakcijskih stroških. To je ogromna vsota. Ljudje bodo šokirani. Vsak dan nam reč umre 23 tisoč otrok po vsem svetu zaradi eh, pomankanja hrane. Tu pa imamo 850 milijard evrov, ki bi jih lahko prihranili, pa ne počnemo ničesar. In kakšni so ti razlogi, da ne počnemo ničesar? Poglejmo si dva primera, ki sta navedena. Poglejmo si, kaj se dogaja v Mjanmaru, Burmi. Na koncu poročila piše naslednje. Veliko uh, se jih je poskušalo prijaviti na seznam donatorjev. Zakaj? Gre za sredstva. Vsi torej poskušajo sodelovati pri tem. In če si ogledate poročilo, vidite, da gre za veliko donatorjev, vendar zelo malo koordinacije. koordinacija deluje in uh, eh, naprimer na primeru Ruande in vidimo, da to lahko uspe. Moramo samo ugotoviti, kakšen je najprimernejši način za to. Po mojem mnenju je edini način ta da zagotovimo sodelovanje nacionalnih parlamentov. Gre za dva ločena proračuna. Mi pro financiramo en proračun države članice, pa drugi del tega proračuna. Ampak tako mi kot poslanci Evropskega parlamenta in poslanci nacionalnih parlamentov smo zaskrbljeni zaradi teh vprašanj. Pritisk, ki ga lahko izvršimo na Evropski svet, da začne z delom in da se bolje koordinira naša poraba pa mora priti od nacionalnih parlamentov. Ko o tem razmišljamo, čeprav razumem, bomo imeli osnutek zakonodajnega predloga, morda 17. septembra, decembra eh, oziroma septembra, 17. septembra je to pravi datum, da. No, moramo se vprašati, kaj lahko storimo, da bomo zagotovili koordinacijo z nacionalnimi parlamenti, da se vrnemo kot evropski poslanci v naše nacionalne parlamente. Eh, predsednik irskega parlamenta me je prosil, da pridem tja in spregovorim o koordinaciji in to sem tudi naredil. Škandal, ki bi nastal zaradi tega, kako porabljamo denar davkoplačevalcev v času krize, bi bil ogromen. Drugi način pa je, da zagotovimo sodelovanje nevladnih organizacij, da vzpostavimo nekakšen akcijski načrt. Se pa zahvaljujem tistim, ki so oblikovali to poročilo in Joe Danu za njegovo delo ter učinkovitost pri sestavi poročila, ki je bilo oblikovano res zelo hitro. Mislim, da gre za primer tega, kaj se res da narediti. Predsednica, mislim, da moramo to poročilo upoštevati in poskušati zagotoviti koordinacijo z nacionalnimi parlamenti da se zagotovi boljša koordinacija. Tisti, ki bodo eh, prejemniki tega, bodo ljudje v najrevnejših državah. Prej smo govorili o tem, da si ne moremo privoščiti porabe davkoplačevalskega denarja na takšen način. Hvala torej za to poročilo in bravo tudi enoti za dodano vrednost. To bi morali imeti v vsakem nacionalnem parlamentu, pa, sem pa zelo zadovoljen, da imamo to vsaj v Evropskem parlamentu. Hvala lepa. Besedo dobi gospod Joe Dan, vodja enote za dodano vrednost Evrope, regionalne direkcije EPOL. Hvala, predsednica. No, res je privilegij, privilegi, da sem lahko danes tu z vami in da lahko spregovorim. Bom poskušal čim, biti čim bolj kratek in telegrafski, da potem imamo dovolj časa za predstavitev profesora Klingebila smo nova vrsta službe, ki oblikujemo nov dokument. E, nekoliko zavajoče je, da vse skupaj opišemo kot študijo, ta dokument, ki je danes pred vami. Poročilo smo oblikovali, mi smo se pa osredo, o, e, zanesli na mnenje strokovnjakov. Profesor Klingevil bo spregovoril o tem, sodelovali so pa tudi številni drugi strokovnjaki. Gre torej za novo vrsto službe in storitev, ki jo poskušamo zagotoviti in upamo, da bomo s tem parlamentu zagotovili novo vrsto orodja za izpolnjevanje ciljev Lizbonske pogodbe, da bomo pomagali uh, parlamentu na ta način. Vemo, da ima komisija nalogo uh, oblikovanja zakonodajnih predlogov, ampak uh, Če lahko pomagamo Evropskemu parlamentu tudi na tem področju, ne vemo, zakaj ne bi mogel parlament prispevati kakšnih ustreznih predlogov. Nasplošno torej podpiramo poročila o zakonodajnih aktih, ampak včasih potrebujemo več analize, kot je naprimer tu na področju koordinacije donatorjev. Poskušali smo oblikovati poročilo na podlagi eh, sodelovanja strokovnjakov. Profesor Klingebil bo opisal svoje delo in mislim, da gre za dosedaj še neopravljeno delo na področju teh instrumentov. Profesor Bigston je tudi sodeloval pri tem poročilu oziroma študiji. Naši rezultati so naslednji, morda gre za bolj strateško vprašanje. Torej, EU je največji kolektivni donator v svetu. Evropska unija in države članice imajo potencial, da so najbolj učinkovite in kredibilne. Pri tem ampak žal ni tako to je vprašanje, ki zahteva vašo uh, politično osredotočenost. Pomankanje koordinacije pomeni, da ne izkoriščamo potencijala, ki ga imamo na ravni Evropske unije. Evropska unija seveda ima mehanizme za boljšo koordinacijo, to ni nič novega. Gre za razdelitev dela, za skupno programiranje, ampak zgodovina kaže in to verjetno vsi veste, da prihaja do fragmentacije, do uh, podvajanja pomoči, gre za uh, tekmovanje konkurenco med agencijami in uh, včasih ni vse priznano. To smo ponazorili že s številnimi študijami. Primerov študija za Maroko kaže, da, 18, da je sodelovalo 18 donatorjev EU. Od tega je 61 odstotkov pomoči pris, so prispevali štirje donatori. Pri Mjanmaru smo videli podvajanje dela in v obeh primerih smo videli, da se Evropske unije ne dojema kot akterja pri uh, razvojnem sodelovanju. Kakšni pa so stroški vsega tega? Profesor Klingebil bo lahko bolj natančen. Uh, Zdi pa se nam, da boljša koordinacija vodi do boljše vrednosti za zagotovljena sredstva. Na nekaj med 774 oziroma 800 milijonov bi lahko prihranili, če bi se izognili podvajanju, eh, zagotavljanju ekonomije obsega in to bi lahko izkoristili za zagotavljanje pomoči. Druga možnost je bolj teoretična, ampak če bi lahko imeli boljše uh, čezdržavne vzorce sodelovanja, bi lahko prihranili naprimer 8,4 milijarde. Namenim tudi študijo primera, ki je bila izvedena v Ruandi, ampak eh, zdi se, da je to povezano predvsem s tem, da je vlada tam lahko zagotovila sodelovanje med agencijami. Torej, tisto, česar agencije niso mogle storiti, je potem zagotovila vlada. In pot, kakšna je pot naprej? To mora biti politična odločitev, to je odvisno od vašega odbora in poročevalca ter članov odbora. Kakšni bodo zaključki? Zdi pa se povsem jasno, da je potrebno vzpostaviti nekakšno ravnovesje med boljšo koordinacijo in uh, ohranjanjem prioritet in odgovornosti držav članic. Prostovoljno delo ni dovolj. Zaključek bi torej bil, kot je dejal poročevalec, moral bi biti nekakšen zavezujoč instrument, v okviru katerega bi lahko opredelili uh, vaše zakonodajno poročilo. Naš osnutek bomo še zaključili na podlagi razprav danes. Tako da bi zdaj kar predal besedo profesorju Klingevilu. Hvala še enkrat. Merci beaucoup, monsieur Dan. Donc je... Hvala lepa, gospod Dan. Besedo pa dobi dr. Klingevil, izvolite. Chair, ladies and gentlemen, good afternoon. Gospa predsednica, gospe in gospodje, dobr dan. Z veseljem vam bom povzel nekatere glavne ugotovitve naše študije. Na prvi prosojnici boste videli naslednje, morda opozorilo. Naslednjih podatkov koordinacija pomoči ni nekaj novega, ampak na podlagi številnih novih zasebnih in javnih donatorjev je vprašanje razdrobljenosti vse pomembnejše. Fragmentacija pomoči obstaja zaradi števila donatorjev, pa tudi zaradi števila posegov, projektov, programov. Koordinacija pomoči je pristop, s katerim bi se spopadli s takšnimi izzivi, z razdrobljenostjo pomoči. Dobro bi bilo, če bi dobili pojasnila v zvezi s tem, kaj pomeni koordinacija pomoči. Za nas je to združevanje dejavnosti dveh ali več donatorjev, če se le da pod vodstvom partnerske države. S takšnimi dejavnostmi bi izboljšali ali uskladili politike programov pomoči in njihove postopke. Cilj je torej, da bi povečali učinek, razvojni učinek in zagotovili ustrezno porabo sredstev. Če si ogledamo področja koordinacije EU, razlikujemo med tremi različnimi ravnmi. Prva je politična raven. Naj vam navedem nekaj primerov. Naprimer, sestava eh, foruma na visoki ravni v Busanu leta 2011 je bil primer, kako zagotoviti koordinacijo na tej politični ravni. Hkrati tudi vemo, da države članice uporabljajo svoj glas. Zato zaradi tega nismo zagotovili enotnega usklenega nastopa Evropske unije. Ravnanje EU iz leta 2007 je prav tako zelo pomembno in še en primer, naprimer, ko gre za uh, čezmejne pristope. Če si ogledamo to situacijo, še vedno ne vidimo uh, dovolj napredka, ko gre za koordinacijo dodeljevanja pomoči. Sicer se tu zelo trudimo, naj vam navedem. Še nekaj primerov gre za naprimer kodeks ravnanja, ko gre za horizontalno usklajenost. Kako torej koordinirati, na kaj se osredotočiti, ko gre za posamezne sektorje. Ta pristop se uporablja uh, le v nekaterih državah, vključno z naprimer Iranom. Pa drugi primer, ki je pomemben, je skupno programiranje. Zaenkrat tu, je tu, zagotovimo največ dela. Lahko vam navedem še nekaj primerov in dokazov za bolj celovito sliko, eh, oziroma zato je še prezgodaj, da bi to navajal. Zasledili smo nekaj pozitivnih, pa tudi nekaj negativnih vizikov. Raven izvajanja je naslednja. Naj še tu navedem nekaj primerov. Pristop proračunske podpore je eden izmed pristopov. Gre za način oziroma modaliteto evropske pomoči. To je eden izmed načinov, kako uskladiti Eh, postopke na ravni izvajanja in ima velik potencial za koordinacijo donatorjev. Pa potem še, eh, naprimer, kombinacija, to je eden izmed načinov, kako združiti sredstva in koordinirati različne sektorje. To je še eden izmed bolj specifičnih primerov. Omenili smo že, da se osredotočamo na študije primerov v posameznih državah, naprimer Mjanmar in Ruanda. Te študije primerov se razlikujejo. Mjanmar je država, kjer potekajo dejavnosti prenove. To je vodilo v povsem novo področje pomoči in od leta 2011 opažamo velik eh, priliv donatorjev v državo. S tem pa se je sprožilo to, da koordinacija ni več zadostna. Imamo številne pobude na tem področju, koordinacija je šipka, gre za naknadno koordinacijo, da se delijo eh, informacije po tem, ko je bil ukrep že izveden. V Mjanmarju opažamo tudi naslednje. Obstaja potencial, za naprimer to, kako hitro pridobiti rezultate in koordinacijo. Včasih je to zares izziv. V Mjanmarju smo opazili, da nekatere regije držav članic eh, izvajajo skupno programiranje, ko govorimo o dodani vrednosti. Povdariti pa želim tudi naslednje. Delegacija EU še ni v celoti izoblikovana, to se bo verjetno zgodilo konec septembra. To je eden izmed razlogov, zakaj evropske institucije še nimajo dobrega položaja, da bi zagotovile ustrezno vodilno vlogo. Ruanda pa je povsem drugačna. Ruanda je vodilna pri izvajanju agende za učinkovitost pomoči. Če si ogledate situacijo, tam gre za uh, medsektorsko razdelitev dela ne le med evropskimi donatorji, temveč med vsemi. Zaradi pritiskov vlade smo izvali predvsem to. Imamo tudi vrsto drugih primerov in z mojega vidika obstaja tudi velik potencial za skupno programiranje. Naj se zdaj osredotočim še na tri različna področja za koristi in stroškovno učinkovitost pomoči EU. Mislim, da smo to že omenili. Gre za pomembno razsežnost eh, transakcijskih stroškov. Moramo razlikovati med stroški za prejemnike in donatorje, ki izhajajo iz zagotavljanja pomoči. Seveda imamo skupne stroške za urade, eh, stroške misij in tako naprej. Na tem področju je zelo pomembno poudariti, da obstaja velik potencial, kjer s koordinacijo lahko dosežemo gospodarske koristi, naprimer pri transakcijskih stroških, eh, izvedli smo tudi nekaj izračunov. Na tem področju je mogoče do neke mere prenesti v številke koristi. Drugo področje, ki je po mojem mnenju prav tako zelo pomembno, pa je izboljšan učinek. Ko gre za povečan in izboljšan učinek, običajno ni mogoče vsega skupaj prenesti v konkretne številke, ampak zelo pomembno je, da zagotovimo, da prejemniki pomoči to pomoč lahko izkoristijo na najboljši mogoči način. Vidiki, ki jih želim povdariti tu, so naprimer eh, dodelitve sredstev. Koordinacija bi tu lahko pripeljala do položaja, kjer bi se eh, izognili eh, prevelikemu ali premajhnemu financiranju. Ko gre za raven držav, je koordinacija zelo pomembna, ko govorimo o učinku. Glede na učinkovitost javnih institucij. Veliko držav izkorišča zmogljivosti vlade in včasih to lahko celo preveč izkoriščamo. Pa še za konec stroški koordinacije. Koordinacija ni vedno samo dobra, morda eh, lahko pride do preveč sestankov, ki nimajo dodane vrednosti. Lahko pride tudi do zamud, ker vlagate preveč truda v koordinacijo. To je lahko eden izmed negativnih vidikov koordinacije. Pa še morda stališča držav prejemnic koordinacija lahko vodi v eh, strok položaj skupine donatorjev, to pa ni vedno v interesu držav prejemnic. In naj zaključim z nekaj končnimi prosojnicami. Najprej lahko rečemo, da raziskave kažejo, da je veliko dodane vrednosti z izboljšanjem koordinacije. To je zares jasna ugotovitev. Povsem integriran evropski pristop bi lahko prinesel številne koristi. Če bi bila pomoč EU zares integrirana, bi obstajali tudi drugi donatri. Imeli bi torej situacijo, nekakšno monopolno situacijo, kjer bi bila Evropska unija edini donator ZDA, Japonska in multilateralne institucije bi pri tem tudi sodelovali, lahko pa bi izkoristili še obstoječi potencial. Ampak to je bolj teoretičen vidik. Drugi vidik, ki sem ga še želel povdariti, je ta, da si je pomembno ogledati politično in gospodarsko situacijo akterjev. To smo mi opravili v naši študiji. Imamo močne pobude za malo ali nič koordinacije. Države članice zelo zanima prepoznavnost. Eh, kako zagotoviti, da bo skupina zares ustrezno delovala. In naprimer v državah, kjer imate močan bilateralni pristop ene države, ta država članica običajno nima velikega interesa, da bi kar izginila v bolj anonimni skupini. Na splošno imamo dokaj dobre instrumente za koordinacijo, ki že delujejo, naprimer kodeks ravnanja, skupno programiranje in tako naprej. Lahko bi opredelili tudi nekaj področji, kjer bi lahko razmislili tudi o izboljšavah, naprimer skupna posvetovanja. In uh, tudi na področju skupnega programiranja bi lahko dosegli določene izboljšave. Imamo torej dobre instrumente, ampak glavni izzivi pri koordinaciji obstajajo predvsem na prostovoljni ravni. Če vsak akter lahko izbira, ja, zdaj želim uporabiti boljšo koordinacijo, naslednjič pa se lahko pojavi situacija, kot jo imamo danes, ko koordinacija pravzaprav skoraj da ne poteka. In še zadnja stvar, ki sem jo želel povdariti. Pogosto ne obstaja povezava med eh, politično ravnjo in um, dogajanjem v samih državah. Naprimer, Evropski svet je izdal svet, eh, sklep o Mjanmaru, kater eh, pravijo, da želimo zagotoviti pomoč v Mjanmaru. Ampak eh, situacija je nekoliko drugačna in nekateri niso prepričani, da gre za zares ustrezen pristop. Na podlagi tega smo opredelili pet scenarijev, ki bi bili lahko uporabni, ko razmišljamo o poti naprej. Prvi scenarij bi bil bilateralizacija pomoči EU, da bi torej zagotovili koordinacijo akterjev Evropske unije in da se uskladijo. To bi privedlo do določenega, uh, določenih izboljšav, pa tudi zmanjšanja stroškov. Tako bi obdržali obstoječe instrumente, ki prinašajo nekakšne rezultate, določene rezultate, ampak večjega napredka pa ni. To bi bil drugi scenarij. V tretjem scenariju govorimo o tem, da bi razmišljal o pristopu z različnimi hitrostmi. Naprimer, skupina podobno mislečih držav bi bila naprimer vodilna skupina, ki bi uporabljala naprednejši, bolj koordinirani pristop, druga skupina pa bi se lahko odločila, ali se bo tej skupini pridružila ali ne za vsak primer posebej. Naslednji scenarij, o katerem smo razmišljali, je naprimer povečevanje koordinacije. To je bolj kratkoročno. Morali bi opredeliti situacije, kjer lahko zagotovimo hiter uspeh s pomočjo obstoječih dobrih praks in tako naprej. Hkrati smo razmišljali tudi o srednjeročnem napredku in s tem, da bi se osredotočili na bolj ambiciozna področja. Naj jih navedem nekaj, naprimer skupno izvajanje, ureditve o skupnem izvajanju na ravni programov in proračunske podpore, to bi bilo lahko eno področje, pa še drugo področje, večja intenzivnost koordinacije na ravni politik in pri dodelevanju pomoči ter koordinaciji donatorjev EU. Pa še dolgoročnejša perspektiva. Ko bi govorili o zavezujočih instrumentih in zavezujočem pristopu za evropske donatorje. Naslednja integrirana politika pomoči podobno je na področju trgovine. Tako bi se oprli na trgovinske politike držav članic. To bi bila najbolj ambiciozna raven koordinacije. Zato bi potrebovali povsem novo podlago za takšen pristop. To bi bilo na kratko to, kar sem želel povedati. Hvala. Merci beaucoup. Hvala lepa za to predstavitev. Besedo zdaj predajam poslancem. Prvi gospod Newton Dan. Hvala lepa. Tako Joe kot tudi gospodu, ki je podal to predstavitev. Oba prispevka sta bila zelo zanimiva in tudi zelo relevantna. To, kar je dejal Gay prej. Uh, Mislim, da je res velika sreča, da je tvoj parlament, kajti moj parlament v Združenem kraljestvu je izredno negativen do tega vprašanja z vseh vidikov. In ko je britanski razvojni minister nastopil tu pred nami, ko sem vprašal, kako sodeluje z drugimi državami članicami, je dejal, jaz sodelujem z družnimi narodi, kar je bil ponoma nekoristen, namenoma nekoristen odgovor. No, moj drug predlog, ko govorimo o tej problematiki. Mislim, da je treba izkoristiti tudi javno mnenje. Ni denarja, ni delovnih mest in če lahko in s temi odličnimi predstavitvami pokažemo, koliko denarja se potroši po nepotrebnem zaradi podvajanja, mislim, da bo to sprožilo ustrezno odziv javnosti, da bomo lahko ukrepali v pozitivno smer. Gospod Görens. Hvala. Mislim, da smo na začetku pomenega procesa in ta predstavitev je vsekakor priložnost za to, da se bolj poglobljeno lotimo tega vprašanja. Sam se vedno z določeno skepso lotevam teh vprašanj. Namreč, ko seštevamo vse, kar bi lahko prihranili z spremembami postopkov, s blendingom naj bi nekaj privrčevali, z boljšim usklejevanjem naj bi privrčevali in čez vse te prihranke seštejemo, je ponavadi učinek večji od eh, dejanskega seštevka vse pomoči, ki jo namenjamo. Torej, ad absurdom nekako poenostavljam, ampak mislim, da se je potrebno lotiti te problematike na način, kot se je loteva gejmišlja, mislim, da je to pravi način. No, sam se tega lotevam bolj pragmatično. Sprašujem se, kaj bi lahko storili na kar se da kratki rok. V tej agendi za spremembe Agenda for Change je komisija predlagala, da se osredotočimo na tri področja dejavnosti. Če bi lahko sprejeli to načelo med vsemi 29 akterji, torej članice plus komisija, načelo, da je komisija nosilec tega vprašanja za vse naše partnerje, ko gre za področje vodenja upravljanja, če bi torej komisija z našimi partnerji na tem področju dosegla pomemben napredek, potem bi, mislim, da naši partnerji na jugu bili bistveno bolj opremljeni za to, da se ustrezno usklajujejo naše prizadevanja. Kajti konec konca so oni tisti, ki so tu pomembni. Če imamo torej na jugu partnerje s pravo vizijo prihodnosti, partnerje, ki vključujejo raznolike akterje, potem so oni tisti, ki naj določajo pogoje. Naši partnerji so tisti, ki naj povedo, kaj hočejo. Torej, če bi komisija vendarle uspela to načelo dobrega vodenja upravljanja uh, umestiti tudi v sodelovanje z našimi partnerji na kar se da kratek rok, potem mislim, da bi lahko bistveno napredovali. Druga zadeva. V dopolnilu temu, kar sem dejal uvodoma, mislim, da bi se morali dogovoriti z državami članicami glede načela priprave ocen za posamezne države, glede prav vseh aktivnosti držav članic in tudi komisije, da ob vsaki presoji, vsaki oceni, torej natančno vidimo, kaj bi se dalo narediti bolje. Izpostavil bi še enkrat meje tega usklajevanja, kajti razvojna pomoč in eh, tudi hmm, naložbe v investicijo sodelovanja, to je enotno področje in če bi tu storili več in eh, izmenjevali prakse, potem mislim, da bomo stvari lahko izboljšali, kajti praksa je ena sama v končni fazi. Vedno znova se pojavljajo nove, nove oblike partnerstv, ki so zelo svoje vrstna in mislim, da moramo biti pripravljeni na ta način tudi odkrivati eh, novo, odkrivati nove metode dela. In to je nekaj, kar mislim, da nikakor ne postavlja pod vprašanje načela iskanja najboljših načinov usklajevanja koordinacije. To je torej nekaj misli, ki bi jih rad eh, navrgal takole v skupni eh, premislek. In mislim, da je pomembno, da se najde nekaj zelo enostavnih rešitev, ki jih je potrebno čim prej uveljaviti pri iskanju najboljše metode dela, torej predvsem vodenje upravljene na tem področju in eh, kot drugo, kot rečeno, načelo sistematičnega vrednotenja po državi, kar zadeva razvojne ukrepe, bodi si pod okriljem EU, bodi si pod okriljem držav članic. Hvala lepa, besedo dobi gospod De Kajzer. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala tudi vam za ta prispevek, hvala tudi Igeju Mičlu za to, da se tako zelo zanima za to problematiko, kajti dejstvo je, da je popolnoma jasno, da je možno tu pomembno privrčevati. To je več kot očitno. E, kljub temu pa, kot je bilo izpostavljeno v tej študiji, ostaja nekakšna napetost med samo idejo uslevanja koordinacije in e, idejo interesa, ki ga ima država za to, da je izpostavljena. Eno je torej razvojna pomoč iz čisto altruističnih razlogov, drugo je mm, neka druga oblika pomoči, no in na podlagi te koordinacije potem države učence nekako izginejo mm, iz ospredja. In to mislim, da je implicitna zelo pomembna meja za usklajevanje, za koordinacijo. Zato se mi zdi, da to, kar pravi Charles Gurns, ni najbolj napačno namreč, da je treba dati nekakšno vodilno vlogo Evropski uniji, kar zadeva področje vodenja in upravljanja. Mm, potem pa države bilateralno pač odločajo o tem, kako zagotoviti čim več izpostavljenosti za svoje lastne interese. To mislim, da je ena od tem, ena od usmeritev, v katero velja iti. Ampak bomo videli, kako bodo stvari šle tudi pri Sudanu, ko bomo govorili o tem, kajti tudi to mislim, da je prvo vprašanje. Tudi tu je vprašanje fragmentacije in koordinacije nekaj, kar bi veljalo še obravnavati. Dobro, hvala lepa. Besedo predajam komisiji. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala tudi za podane prispevke. Moram reči, da jih na načalni ravni komisija vsekakor podpira. Dovolite mi, da z vami delim nekaj eh, misli najprej, ker zadeva različne ravni koordinacije. Govorili smo že o koordinaciji na ravni politik. Tu imamo pač seveda pogodbo, ki opredeljuje pristojnosti Unije in držav članic. Govorili smo o nekaterih eh, preteklih izkušnjah, kjer je Evropska unija postavila okvir in potem Unija in države članice, glede na to, da gre za deljeno uh, pristojnost, sprizvaja. Ampak gre za to, da je pomembno, da vsi govorijo v en glas. Tu gre za vprašanje Busana in za druge. Eh, potem, kjer se stvari najbolj premikajo naprej in z tega vidika je ta pobuda vsekakor zelo oportuna, gre za vprašanje programiranja. Govorili smo o delitvi dela oziroma nalog. Najprej geografska porazdelitev dela, torej katera država v kateri, to je zelo delikatno vprašanje, potem eh, sektorska porazdelitev dela, to je tudi področje eh, kjer bi na evropski ravni lahko razdelili področje delovanja, to je zelo težko, ampak možno. Potem je tu še tretja oblika delitve tega, namreč sektorska. In tu gre za glavno področje, kjer se pojavlja določena dinamika danes mm, z skupnim programiranjem. Torej, programiranje je tisto, kar je bistveno, ne toliko izvajanje. Torej, to skupno programiranje je nekaj, za kar si prizadevamo že kar nekaj časa eh, osnove izhajajo iz 70-ih let, ampak to se nikoli dejansko ni udejanilo. Iz različnih razlogov namreč že leta in leta komisija skupaj z eh, službo za delovanje oživlja to tematiko in eh, v tej fazi vsaj tega procesa lahko povem, da nam uspeva to, kar nam ni uspevalo desetletja. V smislu kaj? V smislu, da smo približno 40 držav eh, identificirali, s katerimi bi izvajali skupno programiranje. To smo zdaj že uspeli s številnimi državami, Južni Sudan, Gvatemala, Laos, Kambodža, Gana, Ruanda. Skratka, prišlo je do spremembe v naravi in obsegu te koordinacije. Gre za več kot koordinacijo, gre za skupno, koordin, eh, skupno programiranje. Torej ne gre zgolj za koordinacijo, temveč za skupno dejansko programiranje stvari med Unijo in državami članicami. Kakšni so torej cilji, kakšne so prednosti te pobude? Uh, Po eni strani gre za vprašanje učinkovitosti naše pomoči v smislu odprave fragmentacije, kot je bilo tudi upravično rečeno. Evropska unija in države članice trenutno preveč fragmentirajo pomoč eh, in eh, zafaljujoč skupnemu programiranju eh, s tem to problematiko tudi rešujemo. Torej zmaševanje fragmentacije, več transparentnosti, prav tako je pomenilo, da to skupno programiranje tudi ukrepi zunanje delovanje Unije in eh, držav članic z okrepljenim dialogom s državami partnericami. To je torej pomemben element, ki tudi bolj aktivira naše delegacije in eh, predstavniške držav članic. Zdaj, zakaj to deluje zdaj, zakaj v preteklosti ni, lahko špekuliramo o dejavnikih, ki so pospremili to spremembo, ampak vse gore je prišlo do pomembnih eh, sprememb v smislu izbora eh, projektov. Same spremnice smo opredelili v Bruslju, potem pa so delegacije in ambasade držav članic v posameznih državah tiste, ki odločajo o posameznih programih. Imamo države, kjer se izvajo skupno programiranje in potem se vodi delegacij, se stajajo in eh, odločajo, kako in kaj. Zdaj, gre torej za nekakšno garancijo tega, da tudi delegacije in ambasade na licu mesta združujejo svoje, svoje delo. Načelo, ki smo ga dogovorili v preteklosti, načelo fleksibilnosti tudi vzdržujemo, prav tako načelo postopnosti, kar smo tudi že podarili, in eh, načelo prostovoljnosti, torej delujemo v kontekstu, ki ne predstavlja nobene eh, pravne ali zakonske obveze ali zaveze, ampak se je kot so ti procesi privedli do pomenih uspehov. Toliko eh, na kratko lahko še enkrat povdarim, da komisijo in službe za nadaljevanje vsekakor eh, zanima ta pobuda, eh, seveda brez poseganja v kakršne koli druge pobude, kar zadeva evaluacijo, monitoring in tako naprej. Torej, to je tudi področje, ki ga je potrebno še razvijati, prav tako to velja za druga področja, kjer je potrebno več eh, usklajevanja in integracije med državami, članicami in eh, Unijo, kjer bi lahko dosegli tudi pomembne učinke iz naslova ekonomije obsega. Hvala lepa. Besedo predajam ponovno gospodu Mičlu za par zaključnih misli. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala tudi Joe in pa Štefano za obe predstavitvi. Mislim, da gre res za kakovosten preskok naprej, da imamo to vrstno zunanja podporo. Pomembno je tudi, da je komisija tudi tu naredila pomemben premik. K temu se bom še vrnil. Kolega Newton Dan je izpostavil vprašanje britanskega parlamenta, britanske vlade. In ja, razumem težave, ki so tu, zelo se tudi zavedam tistih občutljivih vidikov. Edino, kar lahko povem, je, da je moja izkušnja tu, glede na to, da nisem britanski državljan, da izmed vseh vlad in razvojnih agencij in tudi parlamentarnih odborov, ki so proaktivno stopili v stik z menoj, bili ravno Britanci tisti, ki so bili v spredju. In eh, kljub proračunskim težavam so se zavezali ničile 7 odstotkov VDP, ki ga namenjajo razvoju. Tako da mislim, da je poanta v tem, da nevladne organizacije in eh, javno mnenje skušamo mobilizirati in da na ta način torej zbudimo interes in eh, tudi pritisk od zunaj. Eh, Šalgorns in Vernibe Kajzer sta tudi izpostavila vprašanje dobrega vodnega pravne, da ne bo torej to tisto, kar naj eh, komisija na ravni unije prevzame kot eh, nekakšno svoje vodilo. Tu mislim, da bi bilo vredno razmisliti o tem, seveda so določene težave glede samega profila delovanja, pa dobro, lahko še razmislimo o tem, kako bi lahko najbolje to vprašanje reševali. Prav tako bi bilo koristno, če bi se vršil kakšen pritisk strani držav članic AKP. Ruanska vlada sama vodi veliko aktivnosti za izvajanje pritiska uprit aktivnostim v Ruandi, tako da mislim, da bi tudi to bil lahko pomemben vzvod. Če zaključim s tem le, mislim, da se moramo 17. septembra dogovoriti o osnutku zakonodajnega predloga. Morda bo to težko že oktobra izglasovati v odboru, ampak vsaj do 5. novembra pa mislim, da bi morali mm, biti sposobni vložiti vse amandmaje in tudi izglasovati usklajeno poročilo. In komisiji in eh, službi za zunanje delovanje naj povem, da želim skupaj z njimi preučiti možnosti za združevanje sil. To je konec koncev njihova zamisel. Parlament je zelo resno vzel to vprašanje, gre za eno prvih poročil te novostanojene enote. Tako da razmislimo o tem, kako bi lahko skupaj lahko vplivali na tretjo institucijo, na eh, več načinov, ki so jih kolegi že predlagali, da ugotovimo, ali bi morda vendarle lahko. zagotovili to, da bo tudi tretja institucija sprejela in eh, potrdila ukrepe, ki bodo razumni. Veliko časa ravno nimamo, ampak. Eh, govorimo o oktobru. Že v preteklosti smo uspeli v stotih dneh sprejeti nujne ukrepe, tako da komisijo in strukturno nadaljevanje vabim k eh, srečanju in preko sekretarjata mislim, da lahko to uredimo in skupaj lahko potem preučimo, kakšne vsebinske, praktične predloge lahko damo odboru, da bo ta lahko potem v to smer tudi predložil amandmaje, potem ko se bodo koordinatorji otočili o datumu. To mislim, da je nekaj, na čemer bi vsi skupaj lahko nekaj postorili in mislim, da bi potem lahko stvari imeli pripravljene, ko bo šlo za potrditev komisarjev in uh, tudi sestavo novega odbora v novem skliču parlamenta. Tako da hvala vsem, mislim, da če nam bo uspelo vsaj do neke mere tu doseči nek rezultat, bo to zelo pomemben prispevek k našim razvojnim ciljem. In mislim, da ima tudi Šarl prav, ko pravi, da je agenda za spremembe, agenda for change, tisto, kar predstavlja še eno priložnost na tem področju. Hvala. Hvala lepa. Zdaj prehajamo na zadnjo vsebinsko točko na dnevnem redu in sicer Južni Sudan. Gospa Rosalinda Marsden je posebna predstavnica Evropske unije za Sudan in Južni Sudan. Pozdravljam vas med nami. Torej, spoštovane kolegice in kolegi, Južni Sudan je najnovejša država na svetu, ki je postala neodvisna od Republike Sudan pred eh, dvema letoma po referendumu, na katerem so prebivalci Južnega Sudana večinsko glasovali za neodvisnost. Po dveh desetletjih vojne je Sudan torej pridobil neodvisnost, še vedno ima kar nekaj nerešenih sporov s svojo severno sosedo s Sudanom. To ni bilo torej rešeno v skladu z mirovnim dogovorom iz 2005. Naš odbor je tudi odposlal delegacijo, ki je predsedoval gospod Tirolja, da bi bolje razumeli razmere v tej eh, državi v razvoju eh, nekaj tednov po razglasitvi neodvisnosti julija 2013. Naš eh, odbor je preko gospe De Kaiser pripravil osnutek poročil na lastno pobudo o prizadevanjih s mednarodne skupnosti na področju razvoja in krepitve eh, države Južni Sudan. Naše poročilo je, oziroma naša poročevalka je bila, menimo, glede tudi vodja pozvalne misije ob referendumu. Gospa Rosalind Marsden, ki je posebna predstavnica Evropske unije za Sudan in Južni Sudan, eh, nas bo torej obvestila o trenutnem stanju razmer v tej državi, eh, potem pa bi dala besedo še komisiji, da dopolni njen prispevek v zvezi z vprašanjem razvoja. V tem kontekstu naj spomnim, da je Južni Sudan še vedno država, ki ni ratificirala sporozume Skotonuja. Vaša ekscelenca, gospa veleposlanica Mazni, dobrodošli. Eh, danes je točno dve leti, torej 9. julija 2014, kar je Južni Sudan postal nova država na zemljevidu sveta. 12 minut časa imate na voljo. Hvala lepa, gospa predsedujoča, za to povabilo pred vaš odbor. Danes je 9. julij in zato mi dovolite, da začnem s čestitkami prebivalcem Južnega Sudana ob drugi obletnici neodvisnosti. Žal sta prvi dve leti neodvisnosti Južnega Sudana eh, se izkazali za ne najbolj enostavni. Sudan ima velike težave pri upravljanju svojih odnosov z Sudanom in s preprečitvijo gospodarskega eh, sesutja zaradi blokade dobav nafte in tudi zaradi nevarnosti, ki jih predstavlja obrožene milice. Evropska unija v tesnem sodelovanju že eh, deluje z drugimi akteri, še posebej OZN, Afriška unija, države trojke, torej ZDA, Norveška, Združeno kraljestvo, Kitajska in na regionalne sosede, vse te države pomagajo Sudanu pri reševanju te problematike. Ena ključnih prioritet za Južni Sudan je izboljšanje odnosov s Kartumom in vzpostavitev medsebojno koristnih odnosov, ki bodo v korist eh, obema državama. Kljub eh, resnim incidentom eh, zaradi Hedžlika v mm, decembru je celovit mirovni sporazum vendarle se izkazal za koristnega pri ohranjanju miru med Sudanom in Južnjim Sudanom in pri preprečevanju oboroženih spopadov v dveh letih po razglasitvi neodvisnosti. To je deloma tudi rezultat eh, trajnega in ustrajnega angažiranja mednarodne skupnosti, pri čemer igra Evropska unija tudi pomembno vlogo. Soglasno sprejetje resolucije 1246 eh, v Varnostnem svetu OZN maja letos, ki gradi na jasni načrtov Afriške unije, predstavlja dober primer učinkovite mednarodne intervencije za preprečitev eh, poglabljena krize in za to, da sta se obe strani vrnili za pogajalsko mizo. Evropska unija se želi, da Sudan in Južni Sudan rešita eh, še odprta vprašanja eh, in da sobivata v mednem sožitju kot dve uspešni državi. Zato je Evropska unija vse čas tako politično kot finančno močno podpirala panel na visoki ravni uh, Afriške unije pod vodstvom predsednika Mbekija, ki je pomagal pri izvajanju implementacijskega sporazuma, ki ste ga decembra lani podpisali Sudan in Južni Sudan v Addis Abebi. Evropska unija in jaz kot njena posebna predstavnica smo prisotni eh, kot opozovalci tekom eh, ključnih pogajanj v Addis Abebi eh, skupaj z ameriškimi, norveškimi in britanskimi kolegi. Eh, Bili smo v diplomatskih stikih z objema vladama v Addis Abebi, kakor tudi v Kartumu in Džubi in jih spodbujali k eh, ustrajanju v procesu iz Addis Abebe. To smo zagotavljali deloma zasebno z diplomatskimi, eh, diplomatskim delom, pa tudi javno preko izjav visoke predstavnice. Evropska unija pozdravlja sporozume Addis Abebe in eh, spodbudili so nas tudi prvi koraki za implementacijo tega sporazuma marca in aprila letos. Upamo, da sta obe strani sprejeli strateško odločitev v pritmeru. Zelo smo bili zaskrbljeni zaradi grožen vlade Sudana, da prepreči izvoz nafte iz Južnega Sudana. In eh, to je privedlo tudi do eh, medsebojnih izjav o podpori eh, uporniškim skupinam v eni in drugi državi pa tako je to ogrožalo demilitarizirano obmejno območje. Sama sem bila v Krtumu prejšnji mesec in sem skušala prispevati k mednarodnim prizadevanjem eh, za odpravo mm, te nastale krize zaradi blokade izvoza nafte. Obe državi sem pozvala k spoštovanju zavez iz Alisa Beba in pa tako sem eh, pozvala obe državi naj se zdržita podpore uporniškim skupinam. Zdaj je predsednik Mbeki uh, uspel uveljaviti svoje predloge in upamo, da bomo našli diplomatsko rešitev za preprečitev uh, blokade dobav nafte, kar bi imelo resne posledice za obe državi. Obe vladi smo tudi pozvali k sodelovanju s panelom Afriške unije za reševanje še ostalih odprtih vprašanj, vključno z prihodnim statusom eh, Abija in pa statusa meje pa tako je Evropska unija pripravljena podpreti ta panel, kakorkoli le more. Nedavni dogodki kažejo, da so odnosi med Sudanom in Južnim Sudanom še naprej nestabilni in da je miroljubno sožitje obeh držav nekaj, kar ne gre imati za samoumevno. Eh, nadaljevanje naslednje angažiranosti Evropske unije bo torej nujno, če želimo, da boste obe eh, vladi spoštovali svoje zaveze eh, v okviru sporozume iz Adisabebe in da jim tudi pomagamo pri preseganju morbitnih težav na poti. Del eh, odgovora pri reševanju problematike Južnega Sudana, vključno z eh, prenosom konflikta iz Južnega Kordofana in eh, Modrega Nila, kar je privedlo do pritoka približno 200 tisoč beguncev iz severa na jug, leži tudi pri reševanju notranjih sporov v Sudanu. Zato mora Evropska unija ostati vključena pri eh, pozivanju k nadaljevanju političnih pogajanj za ustavitev oboženih sporov v obeh omenjenih regijah. Prav tako je pomembno, da se vse politične sile v Sudanu zavežejo političnemu dialogu. Poleg teh eh, znanih izzivov se Južni Sudan sooča tudi s pomembnimi notranjimi izzivi pri izkazovanju svoje zaveze narodni spravi demokratičnemu in transparentnemu vodenju upravljanja ter spoštovanju človekovih pravic kot eh, bistvo svoje vizije za prihodnost. Reševanje notranjih eh, sporov, zagotavljanje odgovornosti za kršitev človekovih pravic in pa krepitev vladnih in državnih institucij in tudi boj proti korupciji vse predstavlja pomembne korake v to smer. To bo prav tako tlakovalo pot trajnostnemu razvoju in gospodarski rasti, da bodo prebivalci Južnega Sudana lahko uživali v miru in blaginji, ki jo zaslužijo. Reševanje teh problemov bo ključnega pomena za vzpostavitev ugodnega okolja za splošne volitve, ki bodo eh, v letu 2014 prve v obdobju njegove neodvisnosti. Po desetletjih vojne južno-sudanska družba ostaja eh, plemenska in tudi trpi zaradi prevelike razširnosti Eh, ročnega orožja. Vlada Južnega Sudana se zadev, zaveda potrebe po rešitvi tej problematike in zato se je rotila tudi pobude za narodno spravo. Zato so tudi imenovali dve eh, pomembni vodi verskih skupnosti za reševanje te problematike. Prav tako je bila vlada uspešna pri demilitarizaciji dveh eh, skupin milic, ki so se pridružile tudi eh, južnosudanski ljudski armadi. Države ostajajo še na vzhodu države, kjer še vedno poteka obroženi spit med eh, milico Davida Javjava in pa silami SPLA. Zaradi tega obroženega spopada je v nevarnosti na tisoče življenj. Prav tako ta spopad ustvarja resno humanitarno krizo s približno 100 eh, tisoč eh, predstavnikov narodnosti mule, ki so se uh, zatekli v divino. Uh, Evropska unija vse čas eh, poziva vse upletene naj se odrečijo nadaljemu nasilju in da naj omogočijo neoviren dostop humanitarne pomoči, ter da naj si prizadevajo za politično rešitev, ki bo odgovarjala eh, težavam in tudi zahtevam lokalnih skupnosti. Evropska unija tudi poziva vlado, da naj na odgovornost pozove tiste, ki so eh, odgovorni za kršitev vključnost predstavniki varnostnih eh, sil in zato tudi pozdravljamo izjavo predsednika 7. maja na konferenci v Washingtonu aprila letos o gospodarstvu Južnega Sudana se je Južni Sudan dogovoril za sodelovanje z mednarodno skupnostjo, kar zadeva dogovora o tako imenem New Dealu. In Južni Sudan se je zavezal k promociji izboljšav pri gospodarskem in siceršnjem upravljanju države s pomočjo mednarodne skupnosti in upamo, da bo Evropska unija lahko prispevala k temu procesu tudi z pogodbo o tako imenovani pomoči za izpeljanje države, s čimer bomo plačevali eh, za plače uslužbencev v zdravstvu in šolstvu. Predsednik je lansko leto zahteval tudi pristop Južnega Sudana k revidiranemu sporazumu iz Kotonuja, kar smo vsi pozdravili. Upamo, da bo vlada Južnega Sudana čim prej ratificirala ta sporazum, saj se bo na ta način zagotovilo mnoge koristi prebivalcem Južnega Sudana, prav tako bo to temelj za močno partnerstvo za Evropsko unijo, saj bo odprlo možnosti in priložnosti za nas, da podpremo regionalno sodelovanje. Sama sem bila v rednih stikih za vlado Južnega Sudana s tem v zvezi. V zaključek naj povem, da Evropska unija prepoznava izjemne izzive, s katerimi se sooča vlada Južnega Sudana, vse od neodvisnosti in zato tudi eh, čistitemo prebivalstvo Južnega Sudana za njihovo odločenost pri preseganju teh težav. Ob eh, drugi obletnici Južnega Sudana Evropska unija obnavlja svojo zavezo podpore Južnemu Sudanu pri prizadevanju za, medna, za narodno eh, spravo in za eh, utrditev demokracije in miru za vse državljane. Južni Sudan je na razpotju in prihodnja usmeritev države bo v veliki meri odvisna od sposobnosti mednarodne skupnosti, vključno z Evropsko unijo, za to, da ostane še kako angažirana v ta proces. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo predajam gospodu Hansu Štausbolu, vodi enote v eh, komisiji za vzhodno Afriko. Hvala lepa, gospod predsedujoča, za možnost, da nagovorim vaš odbor danes. Najprej hvala, gospod Kajzer, za to poročilo in eh, tudi za vse zavezno v tej državi. Južni Sudan moram primerjati z otrokom na intenzivni neki, ki je bil rojen prezgodaj. Številna vprašanja ostajajo še nerešena in eh, prav tako je takoj stopil pod ukrilje eh, mednarodne pomoči. Južni Sudan ima velika naravna bogatstva, ampak eh, vse obljube so bile prekršene po četih mesecih od neodvisnosti zaradi ukinitve možnosti izvoza in zato Sudan ne more postaviti temeljev za zagotavljanje razvoja gospodarstva in zagotavljanja miru v svojem prebivalstvu. Zato je bilo kaj malo, kar lahko mednarodna skupnost stori za to, da Južnemu Sudanu pomaga pri razvoju. Po eni strani ni bilo možno države kar tako reševati, po drugi strani pa smo zagotavljali pomoč predvsem pred tem, da smo nadomešili državo pri izvajanju temeljnih eh, storitev. In eh, ohranjanja temeljne infrastrukture, ker ti sredstev za krepitev te infrastrukture ni bilo. Danes so te institucije še vedno zelo šipke. Eh, ena sama stranka obstaja v državi in demokratična kultura se še ni zakorenjenila. Vendarle pa obstaja nekaj upanja. Nafta zopet teče, čeprav je kontinuiteta tega nepredvidljiva in vlada se zdi resna, kar zadeva implementacijo gospodarske in družbene agende, ki bo zagotovila bolj eh, pravično eh, javno porabo, kar je že omenila Rozvind. Pomembno je, da je Evropska unija tudi ukrepila svojo vlogo ključnega razvojnega partnerja. Pred neodvisnostjo se je svet odločil, da nameni 285 milijonov za izgradnjo države. Ta sredstva smo potem eh, prevedli v skupno strategijo Evropske unije in držav članic. In mi se sredočamo na tri prioritetne sektorje. Kmetijstvo za izboljšanje proizvodnje z namenom eh, odprave nezanesljivosti dobave hrane in za diversifikacijo eh, gospodarstva. Potem zagotavljanje temeljnih storitev z izboljšanjem proizvodnje dostopa do zdravstva in šolstva in izboljšanja kakovosti teh in kot tretje dobro vodenje upravljanje države za krepitev javnih institucij na vseh ravneh. Dovolite mi, da izpostavim štiri ukrepe Evropske unije, ki so prispevali k tej eh, razvojni eh, vlogi. Najprej je razvojni dokument in pa projekti z visoko izpostavljenostjo. Na ta način omogočamo parlamentu uh, teh držav in pa ministrstvo za finance in uh, s centralne, uh, centralni banki omogočamo tudi zagotavljanje ustrezne pomoči. Potem je tudi sponzoriranje mednarodnega kmetijskega seme v Džubi leta 2012, kar je uh, privabilo gospodarstvenike iz regije in tudi pripomoglo k izmenjavi najboljših praks. Na ta način nam je uspelo tudi pridobiti sredstva za izgradnjo 166 km podeželjskih cest širom države. Potem je tu še vzpostavitev ključne uloge v mm, gospodarskem dialogu za vlado Sudana. V bližnji prihodnosti bomo ta dialog razširili tudi na socialna in politična vprašanja, ki jih bomo eh, še pred koncem leta oblikovali v sporazumu. No, v kontekstu tega sporazuma in v kontekstu okrepljenega partnerstva z Južnim Sudanom je komisija oblikovala in predstavila državnim članicam Eh, tudi predlog za pogodbo za izgradnjo države, z katerim naj bi zagotovili izvajanje temnih storitev na področju zdravstva in izobraževanja. Zato mislim, da bi bilo še kako pošteno reči, da so razvojni projekti EU v Južnem Sudanu pridobili na izpostavljenosti v zadnjih dveh letih. Na kratki rok prečakujemo, da bo Evropska unija pridobila na izpostavljenosti, ko bo pogodba o izgradnji države Eh, zaživele in ko bomo tudi druge dokumente začeli izvajati. V tem procesu bomo še naprej zagotavljali povezavo med enakostjo spolov in razvojem. Odpravili bomo tudi razvojne vrzeli, ki še vedno obstajajo. Prav tako si bomo prizadevali za to, da se deklice vključujejo v eh, šolstvo, da se eh, zmanjša tudi porodna smrtnost in da se tudi izboljša dostop do gospodarskih priložnosti in tudi zastopanost žensk pri odločanju. Žal moram končati s tem, da opozorim tudi na Eh, potencialno slab. Kakršnakoli priložnost za vključujočo in v razvoj usmerjeno eh, strategijo z južnega sodanja je odvisen, odvisna od eh, možnosti za izvoz nafte. In ta nevarnost bo obstajala, dokler se obe državi ne strinjata glede številnih nerešenih vprašanj med njima. Naša sposobnost delovati kot razvojni partner se prav tako lahko hitro razblini, če Južni Sudan ne bo ratificiral sporazume iz Kotonuja. Predsednik Južnega Sudana je to namreč postavil pod vprašaj zaradi ponesrečene politizacije eh, določb o mednarodnem kanskem sodišču sporazume iz Kotonuja. Brez tega sporazume namreč ne bomo uspeli Južnemu Sudanu nameniti razvojnih sredstev za naslednje obdobje in edini inštrument, ki nam bo na voljo, bo inštrument za stabilnost in pa evropski inštrument za človekove pravice. Jasno pa je, da s temi sredstvi ne bomo niti blizu trenutne ravni 285 milijonov, o kateri sem govoril. Zmanjšanje naše razvojne pomoči bo seveda imelo domino učinek pri ulogi delovanja Evropske unije, saj bo to negativno vplivalo na našo politično eh, moč in vpliv in tudi na našo možnost eh, pomoči sodano. Kakršnakoli podpora, ki jo Evropski parlament lahko zagotovi v tem kontekstu, je vsekako zelo relevantna in tudi cenjena. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Besedo predajam gospe De Kajzer, da predstavi svoj delovni komentar madame la présidente je voudrais d'abord euh, remercier tout spécialement rosalind marsden non seulement de son histoire mais de son action. zadnja leta v Sudanu in Južnem Sudanu opravila je izjemno dobro delo in žal mi je, da se bo to delo k malu zaključilo. Tudi v svojem poročilu sem zapisala, da se mi ne zdi to pravi trenutek ne bom povzemala vsega tistega, kar je Rozalin povedala glede Južnega Sudana in Sudana. Naj samo povzamem, tudi v delovnem dokumentu je to zapisano. Ko je Južni Sudan postal neodvisen, je v mirovnem sporazumu bilo opredeljeno vse glede meja, glede delitve bogatstva med obema deloma. Nekaj stvari pa je ostalo nedoročenih. Neodvisnost so morali razglasiti, sicer bi lahko ponovno prišlo do vojne med državama. Mednarodna skupnost še ni do konca izpeljala tega celovitega mirovnega sporazuma. Še naprej smo priča grozovitim podobam iz tega dela sveta, tudi komisija nas je na to opomnila. Mislim, da so se stvari precej zavlekle. V dveh letih je bil dosežen napredek, ampak celotna mednarodna skupnost je Južni Sudan podpirala. Ogromno sredstvo smo mu namenili, prav tako smo Južni Sudan precej podpirali. V tem poročilu tudi ugotavljam, ali smo storili dovolj, ali smo dovolj vidni, ali bi morali storiti kaj drugega, kaj lahko še storimo. Verjetno bodo kolegi še vložili kakšen predlog na to poročilo. Katere so tiste večje težave, s katerimi se soočamo? Kot prvo, stalna nestabilnost, težave na mejah. Regija Vej je še vedno regija kjer referenduma niso organizirali, čeprav je to zapisano v celovitem mirovnem sporazumu. Poleg tega niso zagotovili vseh pravic, meje še vedno niso dovolj jasne. In to obmejno območje je še vedno problematično, še vedno se tam pojavljajo posamezne enote. Vojna se lahko v vsakem trenutku začne, čeprav ni to v interesu na mednarodne skupnosti, ne v interesu Sudana, Južnega Sudana. Poleg tega je tu še vprašanje nafte. To ostaja pomemben problem med obema državama. Septembra 2012 smo v Adis Abebi sprejeli sporazum, ampak Južni Sudan pravi, da je nafta njihova. Zaradi tega je bila potem sklicana tudi konferenca v Vašingtonu ampak če Južnemu Sudanu vzamemo nafto, od česa bo potem živel. Celotna mednarodna zvrla Južni Sudan, ampak nedavno se je Sever odločil, da ne želi več pošiljati nafte, zaprli so pipico, tako da tudi na tem področju obstajajo številne težave. Seveda imamo sporazum iz Adisa Bebe, ampak ta sporazum ni stabilen in dokler sporazum ne bo dovolj trden, bo nafta še vedno uporabljena kot orožje. V tem trenutku je v Južnem Sudanu to ključna surovina, zaradi tega prihaja tudi do številnih težav v razvoju. Kmetijstvo se ni razvijalo zaradi tega, še vedno so odvisni od uvoza nafte. Poleg tega nimajo ustrezne infrastrukture, nimajo na voljo ustreznih šol, zelo malo imajo centrov za nudenje zdravstvenih storitev, ceste so v katastrofalnem stanju. Trenutno stanje je predvsej klavano. Kot rečeno, vsi so se zauzeli za Južni Sudan, že prej sem to rekla. Tudi Združeni narodi tja pošiljajo misije, s katerimi zagotavljajo mir in stabilnost države donatorice, so se združili na konferenci v Washingtonu. Evropska unija je našla nek način, kako financirati državo, čeprav kot onojski sporazumi niso bili sklenjeni, skušamo storiti vse za to, da bi državi pomagali, ampak vprašanje je, ali imamo dovolj preglednosti. Tu moram reči, da nisem najbolj zadovoljna. Komisija pravi, da bo zagotovila tudi večjo vidnost. Združeni narodi so bolj vidni pre komisiji, mi pa zaradi političnih razlogov stvari financiramo samo preko panela na visoki ravni gospodom Bekija. Mi financiramo Bekija, financiramo ta panel na visoki ravni, vendar je Mbeki tisti, ki se pogaja, mi pa smo v ozadju. To je pravzaprav nekaj običajnega, ampak ne pogajamo se neposredno, vseeno se nahajamo nekje za združenimi narodi, smo nekje za Afriško unijo, smo nekje za panelom Mbekija. Še vedno pričakujemo potrditve strani drugih. Mi smo vložili ogromno sredstev, v poročilu najdete tudi številke. Ogromno smo namenili za Južni Sedosodan, rezultati pa so zaenkrat omejeni. Nismo mi krivi za to, zato je kriva res izjemno zapletena situacija. Je pa res, da kot Unija nismo dovolj vidni in priznati moram, da smo kot Unija vložili ogromno truda prvič pa se o tem pogovarjamo v parlamentu šele sedaj. Nismo mi kot parlament za to krivi, ampak nikoli se nismo pravzaprav resno lotili te problematike. Vprašati bi se morali vsaj o tem, na kakšen način se je Evropska unija lotila tega vprašanja. Nikoli za nas to ni bilo ključno vprašanje, sicer smo se s tem ukvarjali, tako mimo grede bolj, ampak eh, tu je treba bika zgrabiti crnoge. Zato predlagam, da opravimo analizo, kaj vse smo vložili v Južni Sudan, koliko truda, koliko prizadevanj, kaj je treba še storiti. Potem je treba preveriti tudi upravne zmogljivosti, potem vzpostavljanje drugih zmogljivosti. Ogromno dela nas torej še čaka. Južni Sudan do sedaj ni dosegel kakšnega večjega napredka. Še kot onojski sporazum, kot veste, je to pomembna zadeva. Na podlagi tega sporazuma bomo lahko uporabljali tudi instrumente, s katerimi bomo lažje in bolje pomagali Južnemu Sudanu. Vseeno pa je ta sporazum, talec pogodbenic, vezan je sporazum tudi na instrument za razvojno pomoč. Predsednik Bašir je trenutno tudi predmet naloga za prijetje strani Mednarodnega kazanskega sodišča ne vem, kako bo Južni Sudan vzpostavil dobre stike in odnose s severom. Takoj, ko bo Južni del podpisal to, kar zahteva sodišče, bo situacija veliko bolj občutljiva. Poleg tega bodo odnosi s severom še slabši, zato ker je predsednik Bašir pravzaprav tisti, ki ga sodišče išče. Treba bo najti ustrezno rešitev tudi za to vprašanje. Morda zahtevamo od Južnega Sudana preveč, morda celo delujemo v nasprotju z našo tradicionalno politiko, ampak vseeno. Sama ne bi dodala ničesar več k temu, ampak lahko povem samo še to, da so sestavljena prava vprašanja, kaj smo že storili, kaj lahko še storimo, kako lahko izboljšamo svojo vidnost, kaj lahko parlament stori za to, da bi še bolj podprl komisijo. Sama se zauzemam za to, da komisijo podpremo. Veliko smo delali na tem. Rozalin, komisija, odbor, ampak enostavno nismo več pomemben akter. Hvala, gospode Kajzer. Pet minut nam je še ostalo, zamenjati moramo dvorano. Še dva sta se prijavila k besedi. Najprej gospa Kreto, potem gospod Preda. Zelo, zelo nakratko. Najlepša hvala. Tudi jaz menim, da je izjemno pomembno govoriti o tem vprašanju. Hvala lepa za predstavitev posebne predstavnice komisije. Hvala lepa tudi Veronik. Vemo, kako predana je svojemu delu, kako intenzivno se ukvarja s tem vprašanjem. Pred dvema letoma smo bili vsi zelo navdušeni, ko je prišlo do neodvisnosti Južnega Sudana po tem, ko je izbruhnila državljanska vojna, 40 milijonov evrov smo takrat namenili tej državi, nismo edini akter, tudi Afriška unija in Združeni narodi so prisotni, vendar moramo priznati, da smo še vedno samo eden od donatorjev. Upam, da bo to poročilo bolj široko zastavljeno, da bo zajelo vsa vprašanja. Sama bi se naj na kratko rada povedala samo to, da bi morali opredeliti prednostne naloge, da bi morali biti bolj učinkoviti, da bi morali bolj jasno pojasniti, kako uporabljamo sredstva. Ko dobro veste, so države veliko bolj sebične z denarjem, še posebej, če niso priča kakšnim bolj konkretnim korakom. Zato se mi zdi, da bi morali veliko bolj pritisniti na same organe v državi, da bodo sami pokazali pripravljenost, da nekaj storijo. Nismo mi edini, ki bi morali graditi institucije, se zauzemati za dobro upravljanje, ki bi morali reševati notranje razseljene osebe, tudi vlada in lokalni organi v državi bi morali storiti veliko več na tem področju. Predvsem bi morali pokazati več pripravljenosti, da to storijo. Mislim, da ni smiselno vsega skrčiti na eno samo vprašanje. Ne smemo pa pozabiti, da je to ena od najrevnejših držav na svetu, zato bi morali storiti tudi nekaj s tem v zvezi. Mimo grede, bolj bi morali povdariti potrebo potem, da se preneha nadlegovanje novinarjev, aktivistov na področju človekovih pravic, delavcev, še vedno prihaja preveč pogosto do tovrstnih dogodkov in po tolikšnih letih se mi zdi, da je to nedopustno. Še vedno smo priča agresivnim izpadom proti novinarjem, aktivistom in tako naprej. Hvala lepa, gospod Preda, prosim, da ste zelo kratki, ker res nimamo časa, kar je sicer škoda, ampak vseeno. Bom storil vse v svoji moči, da bom kratek. Eno vprašanje za gospod Marsden. Kako je konflikt med predsednikom in podpredsednikom? vplival na celotno stanje. Potem pa bi rad čestitev kolegici De Kaiser za odlično pripravljeno poročilo. State building oziroma spostavitev države bi morala biti za nas prednostna naloga. Ne vem, kaj namerava storiti komisija, kakšne prednostne naloge si je sama zadala. Vprašanje, ki se izpostavlja v tem dokumentu gospede Kajzer, je zelo pomembno. Korupcija je ključnega pomena še vedno in s tem bom zaključil. Pri ELS eh, so minute krajše od minut pri socialistih. Dobro besedo predajam gospod Masen, zato da odgovori na ta vprašanja. Hvala lepa. nekaj politične konkurence res lahko vidimo tudi v tej državi, tako kot v vsakem demokratičnem sistemu, vendar se mi zdi, da bi morali tudi tu biti pazljivi, da ne bi prišlo do negativnega vpliva na delovanje vlade, da ne bi prišlo do kakršne koli paralize, da se ne bi potem sprožile plemenske vojne in tako naprej. V eni minuti bi rada povedala samo to, da sem vesela, da je Veronik Dekajzer pripravila to poročilo na lasno pobudo. Vesela sem, da je odbor organiziral to javno predstavitev. Upam, da bo tudi odbor za zunanje zadeve ohranil svoj interes za oba sodana. Oba sodana sta izjemno pomembna za Evropsko unijo. Od Malija do Somalije želimo vzpostaviti stabilnost in oba Sudana sta del tega mirovnega loka in če bi prišlo do težav, bi to imelo hude posledice za samo stabilnost. Mi smo kot Unija vključeni v mirovni proces, podpiramo ta celovit mirovni sporazum, smo politično aktivni. Poleg tega ogromno vlagamo v vse tri misije za ohranjanje miru Združenih narodov, ki delujejo v obeh Sudanih. Nekje 45 odstotkov sredstva, 1,5 milijarde dolarjev prispevamo k temu. Zato je res pomembno, da Evropska unija in Evropski parlament posvečata potrebno pozornost temu mirovnemu procesu v Sudanu, tako severnem kot južnem je pa Sudan tudi neke vrste testni primer, kako se bo Evropska unija odrezala v odnosu do mednarodnega kazenskega sodišča, če želimo, da se izpolni potencial teh dveh držav, da postaneta državi stabilni, bi morali storiti več, zato ker bi kot Evropska unija potem imeli v obeh državah precejšnje naložbene potencijale. Zato moramo biti še naprej aktivno vključeni v ta dosje. Hvala. Hvala lepo, gospode Kajzer. Hvala lepa vsem, ki so se potrudili in ostali do konca. Verjetno boste prispevali k temu poročilu, ga še obogatili, tudi tisti, ki jih danes ni. Naj še enkrat ponovim, gospa, da se. Ne morem sprijazniti s tem, da se vaš mandat izteka, glede na to, koliko dela nas še čaka v obeh državah. Pripričana sem, da boste v svoji misiji še naprej odlični. To sem že zapisala, ampak še enkrat podarjam. Hvala lepa. Naslednji sestanek našega odbora bo potekal v Bruslju 28. augusta od 9. do 12.30 in od 15. do 18.30. Sedaj pa gremo v dvorano 1G3, kjer bomo skupaj z odborom Libe obravnavali sporočilo komisije o čim večjem izkoristku razvojnega učinka migracij. Gospa Kretu bo predsedovala tej seji. Hvala vsem in lepe počitnice, če se ne vidimo več. Merci beaucoup.